Good afternoon, my dear distinguished colleagues. Uh, let me. Dobar dan, dragi kolegi. Začeli bomo s popovdanskim zasedanjem in uh, vabim uh, komisarja Ferhojgna, podpredsednika. In uh, sicer gre za izmenjavo mnen s komisarjem Ferhojgnom. Eh, zato predlagam, da mu najprej dam besedo za njegovo izjavo, potem pa bomo imeli možnost za izmenjavo mnen. Imate besedo, gospod komisar. Mali srčna hvala, gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje poslanci. Zelo vesel sem, da sem lahko danes opet med vami in da imam priložnost, da z vami izmenjam mnenje o nekaj aktualnih vprašanjih pa tudi o nekaterih vprašanjih, ki eh, so usmerjena bolj v prihodnost. Začel bom z delom, ki ga bomo morali še skupno opraviti in če bi bilo tako, kot si ja želim, bi to naredili čim prej, namreč svežen farmacevskih proizvodov. Eh, komisija vam je decembra to predložila. Mislim, da vsakomor v tej dvorani je jasno, da farmacevtska industrija sodi med najbolj dinamične industrijske sektorje v Evropi in mi vsi se tudi strinjamo, da gre tu za sektor, ki se bo še razvijal in to eh, izhaja iz našega demografskega razvoja, pa tudi iz dejstva, da je zdravje ena od najpomembnejših eh, tem za ljudi. Vsak, ki je bil enkrat bolan, ve, da, kako pomembno je, da si zdrav. In eh, ker smo družba v Evropi, ki postaja vse starejša, lahko izhajamo iz tega, da bo zdravje torej še bolj pomembna tema. Mi smo lansko leto naredili celo vrsto pomembnih zadev, sprejeli zakone, ki po mojem pomembno prispevajo k izboljšavi varstva zdravja našega prebivalstva. Mislim, da je bilo izredno pomembno, da nam je uspelo, da uskladimo različne cilje. Eh, hotel bi načelno povedati, namreč, če govorimo o ureditvah na področju varstva zdravja, sta zdravje in eh, varnost človeka na prvem mestu. Tu ni nobenega dvoma. Eh, vprašanja konkurenčnosti, eh, vprašanja kompatibilnosti z mednarodnimi predpisi, vprašanja e, zmanjšanja birokracije in vse je pomembno, ampak če gre za zdravstvo, je varnost in varstvo zdravja človeka na prvi cilj. Imamo štiri pomembne pravne akte, ki smo jih sprejeli, za katere mislim, da zadovoljujejo to načelo. E, zdravila za otroke, nove terapije, zboljšana pravila za odobritev zdravil in pa e, zadeve ki se ukvarjajo z preostanki farmakoloških snovi v e, prehrambenih sred, e, eh, pridelkih. E, to pa še ni vse. Pred seboj imamo še predloge ki jih je komisija dala decembra, ta predlog sestavljen iz štirih delov, eh, politično sporočilo, potem pravni predlogi v zvezi z nadzorom eh, zdravil, eh, v zvezi z ponarejenimi zdravili in informacija bolnikov. Torej pričel bom z preprečevanjem ponarejanja zdravil. Če hočem biti odkrit in kaj naj bi bili v parlamentu, Evropski parlament je bil tisti, ki me je zelo zgodaj opozoril na te probleme. Razprave, ki smo jih vodili, vprašanja, ki so jih postavljali člani parlamenta, eh, so me že zelo zgodaj opozorili na to, da gre tu za problem, ki v Evropi sicer še ni dramatičen, da pa bo postal dramatičen, če ne bomo ničesar storili. Meni se je zdelo, da je dosti bolje, da takoj reagiramo, kot da čakamo, eh, da bo prišlo do dramatičnega stanja in bomo potem morali reagirati na to, pa ne bomo eh, pravilno reagirali. Čist jasno je, da če eh, preberemo v teh predlogih komisije, da v Evropi nimamo problemov z ponarejenimi zdravili v eh, legalni prodaji, ampak to ne drži. Eh, ponarejena zdravila se v glavnem pojavljajo v internetu piše tam, ampak to ne drži popolnoma. Jaz moram reči, da v primerjavi za razliko od 2005 eh, sem dobil podatek, da na naših zunanjih mejah in to nima nobene zveze z internetom, se je število eh, zaseženih ponarjenih zdravil v letu 2007 v primerjavi z 2005 štirkrat povešalo in tendenca je raztoča. Mi moramo ugotoviti, da ponarejena zdravila so se infiltrirala tudi v legalno prodajo. E, tu je treba se zavedati, da če kjerkoli, v katerikoli lekarni e, se odkrije en e, škatlica z ponarejenimi tabletami, pa pride do problema, kjer so je vključenih tisoče škatlic in to je vse treba preveriti in eh, to je tudi zelo drago. Eh, in na ta način, eh, torej tu je tudi velik problem za bolnike. Mislim, da je pomembno, da bolniki zaupajo, morajo zaupati v kakovost eh, svojih zdravil, ki jih kupijo v lekarni. In zaradi tega bi hoteli doseči, da bomo imeli jasna pravila za vse akterje v legalni prodaji, torej brez izjeme, mi bi hoteli poostriti nadzor za trgovino z zdravili in Eh, bistvo tega predloga pa je, da bi pri posebno ogroženih eh, zdravilih, to so tiste, ki jih je treba predpisati, eh, morali eh, škatlice opremiti s pečatom, po katerem eh, bi bolnik eh, videl, da škatlica ni bila odprta ali pa kakršne koli druge oznake. Tudi z oznaka o tem, kaj je v škatlici. In konec koncev tudi z tehničnim eh, sredstvom, to je lahko kot ali pa karkoli drugega, s katerim bi morali biti zagotovljena sledljivost vsake škatlice ob vsakem trenutku. In konec koncev še informacije o nadzoru uh, učinkovin. Dovolite mi, da povem nekaj o kampanji, mal čudni, eh, ki je potekala v času, ko smo pripravljali ta dokument in eh, sicer gre za eno določeno eh, obliko prodaje na področju eh, farmacevtskih proizvodov. Ehm, torej, mi nismo hoteli nobenega omogočiti, onemogočiti. Na osnovi sodbe Evropskega sodišča je šlo za gospodarska aktivnost, ki je dovoljena na notranjem trgu in tu ne smemo ničesar spremeniti. Jasno pa je tudi, da za usporedno trgovino glede varnosti zdravil morajo eh, veljati ista pravila, torej iste zahteve kot za druge akterje, ne več in ne manj. Nikomor ne dajemo prednosti, eh, nikogar ne ogrožamo kar zadeva predlog za farmakobilanco. Tu gre za nadzor že odobrenih zdravil. To je izredno pomembna tema, ker tudi, če je zdravilo odobreno, pa doživimo vedno, da pride do neželenih učinkov, ki nas lahko preseneti, moramo imeti torej sistem, s katerim lahko zagotovimo, da se informacija dobi takoj in da se lahko spremejo ustrezni ukrepi. Zato moramo uvesti tudi učinkovit sistem nadzora, potem pristop, eh, javljanje mm, stranskih učinkov, neznanih in eh, neprijetnih. Tu pa je izredno pomembno seveda tudi, da eh, bolniki sodelujejo. Eh, eh, Informira pa bolnik, to je izredno pomembno. Torej, on more videti, da če občuti kakšne stranske učinke oziroma učinke nekega zdravila, za katere misli, da mu škodujejo, je izredno pomembno, da ni pasivni bolnik, temveč aktivni bolnik in da svojega zdravnika o tem takoj obvesti. S tem pa sem že na temi izboljšane inform, izboljšanega informiranja bolnika, to je že težavna tema, mi smo tudi tukaj o tem že intenzivno razpravljali. E, in sicer na razpravi v letu 2004, konec leta 2004 ste me zavezali, da na to temo pripravim predlog, ki ga sedaj imate. Jaz bi hotel še enkrat povedati, kakšno je bilo izhodišče mojih razmišljanj. Gre za to, da bolnika in njegove pravice postavimo v osredje naših, naše politike. Torej vse mora biti usmerjeno na človeka oziroma na bolnika. Jaz sem že rekel, da zdravje je naša največja dobrina, najpomembnejša dobrina. In potreba, da o vsem, kar je s tem povezano, natančno vse vemo, postaja vedno večja. Tudi ponudba informacij je vedno širša, moderna komunikacijska sredstva so seveda tu pomembna. In eh, posledica tega je, da nekdo, ki je online na internetu in ki zna angliško, ima dostop do vseh možnih informacij. Vedno pa sicer ne ve, kaj je vir informacij in tudi ne ve čisto natančno, kako eh, seriozna so, ta, so te informacije. Jaz vem, da informacije za bolnike je ena kontroverzna tema, hotel pa bi vas spomniti na eno osnovno načelo vsake demokracije. V demokraciji ni potrebno utemeljevati, če informiraš državljane. Tega ni treba narediti v demokraciji moraš utemeljevati, če niso informirani. In meni se zdi, da je to osrednja točka. E, jaz sem se mal čudo pri tej razpravi, ker so od mene vedno zahtevali, da utemeljim, zakaj hočem dati informacije. Jaz sem vedno rekel, povejte mi, zakaj hočete, da pacijenti nimajo informacij. In to sem hotel, da razumete. E, bolniki že danes aktivno zahtevajo informacije, takšno je realno stanje. Am vsak ima v svoji družini, med prijatelji, med kolegi ali pa celo sam je to že doživel. E, to je zelo resna zadeva. Kdor je prizadet zato, ker je on sam ali pa nekdo, ki ga pozna, Eh, težko bolan, dejansko težko bolan, in če je upanje majhno, da bi terapije, ki obstajajo, ga ozdravile, ste lahko prepričani, da bo on sam ali pa tisti, ki so okrog njega oziroma ki ga imajo radi, naredili vse, dejansko vse, da mogoče nekje najdejo ali mogoče kljub temu obstaja neka možnost za rešitev. Ljudje to delajo in tu pride pol do problema, o katerem sem že govoril. In to je to, kar zdravniki eh, v praksi tudi pripovedujejo. In ljudje pride in reče, jaz sem tu nekaj našel, obstaja eno zdravilo, zakaj mi tega ne predpišete? Tu obstaja ena terapija, zakaj eh, jaz tega ne dobim? in zdaj je zdravnik v težavah, da eh, mu razloži, da ta terapija še ni testirana, da ni dovoljena in tako dalje. Ampak pod, eh, zahteva, da ljudje hočejo biti informirani, to je dejstvo, tega se ne da zanikati. Eh, Hotev bi pojasniti, da status quo, ki ga imamo danes, ne zadostuje želji, bolnika, da bi imel dobre informacije. Torej, status quo, ki ga imamo, je tudi odgovoren za neenako obravnavanje. Bolj izobraženi bolniki imajo informacije, drugi pa ne. Zaradi pomankanja informacij so prizideti tisti, predvsem tisti, za katere so informacije pomembne, namreč starejši državljani eh, in za njih je ta informacija seveda izredno pomembna. Pred nekaj dnevi mi je član parlamenta eh, dal prebrat eno sporočilo v tisku in v tem sporočilu eh, piše, da bo komisija eh, popustila pri eh, predpisih za oglaševanje zdravil. To ni res. Eh, to sploh ni bilo v razpravi. Ostaja pri eh, prepovedi oglaševanja, torej za eh, pomembna zdravila. Ampak ene zadeve ne moramo zatejiti, torej to mi morate verjeti. Če nekdo trdi, da ni eh, razlike med informacijo in oglaševanjem. Seveda e, obstaja razlika. V Bruslu, naprimer, novinari to vsak dan demonstrirajo, parlament to vsak dan eh, dokazuje. In zaradi tega, na osnovi teh razmišljanj, je ena komisija dala naslednje predloge. E, da se informacije distribuira. Kako naj to zdaj izgleda? Ehm, distribuira se lahko samo določene informacije, informacije o zadevah, ki so jih organi, eh, pristojni organi že eh, odobrili. Eh, tu bi vas rad seznanil z rezultatom ene študije oziroma več študij, ki so bile opravljene v Veliki Britaniji in ki eh, jih je naš, eh, ocenil naš urad za odobravanje potrditev zdravil. In eh, ta rezultat, torej ta ocena potrjuje to, kar sem rekel. Te študije kažejo, da pet odstotkov e, bivanja v bolnišnicah v Veliki Britaniji so posledica jemanja napačnih eh, oziroma škodljivih zdravil. In polovico tega bi lahko preprečili, če bi bolniki vedeli, kaj so jemali. Eh, mislim, da je izredno pomembna ta zadeva, zato ker v zdravstvu obstajajo ljudje, ki pravijo, mi moramo biti tu zelo previdni, če bolniki imajo vse te informacije, potem bi seveda to lahko tudi povečevalo stroške v zdravstvu, ker bodo potem mogoče pač zahtevali dražja zdravila, ki jih normalno ne predpisujemo. Eh, ta argument po mojem ni dober, ne drži, zato ker te študije kažejo, da obveščen bolnik ni, kot nekateri mislijo, dražji bolnik, te več eh, prispeva k temu, da stroške ostanejo pod kontrolo. Drugič, informacija, o kateri govorim, torej te informacije se lahko pojavljajo samo v internetu oziroma v pisnem odgovoru na konkretna vprašanja ali pa v eh, zdravstvenih publikacijah. Eh, Pričemer opredelitev, kaj je zdravstvena publikacija, eh, se prepušča državam članicam. To je lahko čist jasno, če gre za strokovni časopis, ki se ukvarja samo z eh, medicinskimi temami. Jaz mislim pa, da če nek eh, časopis oziroma ena revija eh, ima članke, ki se ukvarjajo z zdravstvom, bi morali imeti možnost, da v tem eh, delu objavijo tudi te informacije. Ampak, kot rečeno, to je v pristojnosti držav članic. Kar zadeva informacije, treba paziti, da ne bi uporabljali slavih kriterijev in pa seveda moramo vzpostaviti nadzorne mehanizme. Nadzor pa mora eh, biti opravljen pred objavo in sicer v okviru ustreznih sistemov, ki v vseh državah članicah že obstajajo. E, torej, tu obstaja možnost za izjeme. Ex post kontrola je lahko dovoljena samo, če obstaja sistem, ki e, nudi e, isto varnost kot kontrola ex ante. E, To je predlog v zvezi s to temo. Jaz bi hotel še opozoriti na to, da v političnem sporočilu obstaja še cela vrsta drugih vprašanj, o katerih je govor. Naprimer se mi zdi, da eh, večje mednarodno sodelovanje je izredno pomembno, to, da bi zagotovili konkurenčnost v farmacevtski industriji in zagotovili tudi varnost eh, zdravil na evropskem trgu. To sporočilo pojasnjuje tudi, kakšne korake je treba eh, podozeti, da se razvije farmakološki forum. Eh, ta namreč dela dalje. Eh, Evropski parlament poročevalci za, je imenovala zelo hitro poročevalce za posamezne dele svežnja, z večino sem že govoril in kot rečeno, eh, komisija kot vedno ponuja svojo polno podporo pri tem delu. In upam, da bo to potekalo, da bo rezultat tega varnost zdravja prebivalcev. Eh, če pridem na drugo temo ki je sorodna, če tako rečem, namreč kozmetična sredstva. V okviru izboljšanja in ponestavitve evropske zakonodaje imamo predlog za področje kozmetike. S tem predlogom se eh, povzema 55 različnih besedil, ki naj bi eh, zmanjšali pet za 50 odstotkov stroške za ta besedila. Na, pri tej temi smo že zelo daleč eh, pri posvetovanju in eh, moram reči, da sem zelo vesel, da se svet in parlament gresta, se približujeta, jaz to zelo pozdravljam in eh, moram reči, da sem vesel, da delo tako poteka in jaz upam, da bomo že v prvi obravnavi lahko to temo tudi potrdili. Če vidim prav, mislim, da je samo ena tema, ki je težavna. Namreč gre za vprašanje, kako bomo reagirali na nanomaterjale, ki se uporabljajo v kozmetiki. Predlog komisije je, da bi e, vzpostavili poseben postopek za e, odobritev. E, Eh, teh izdelkov. Eh, danes je bil trilog. Jaz ne poznam rezultata eh, današnjega sestanka, zato bi hotel samo povedati, da sem zelo zainteresiran za rešitev. Komisija bo dala svoj prispevek k temu, da se najde rešitev. In jaz sem že ponudil poročevalcev, eh, da se dobimo na razgovoru, da bom skušal pomagati, kolikor je možno in jaz mislim, da ne bo preveč težavno, da tu najdemo en pameten kompromis. Ampak nasplošno, kar zadeva nanomaterjale, je problem, ki ga imamo tudi na drugih področjih. Mi skušamo naše predpise eh, sprejemati na eh, znanstveni osnovi. To velja mednarodno. To tudi vsi od nas zahtevajo. Ampak seveda ni vedno tako, da bi dosežki, ki nam jih znanost nudi, bili jasni. Včasih so eh, prav v nasprotju drug z drugim. In e, tu je bila situacija takšna, da smo imeli zelo nasprotujoče se izjave znanosti, predvsem v tem pomembnem vprašanju eh, kemikali v igračah. In enkrat pri vprašanju eh, uvožene perutnine, ki eh, so jo eh, obdelovali z antibakterijskimi materijali. Eh, v obeh primerjih je to, kar smo dobili od znanosti, rezultatov bilo v nasprotju. In pri tej nanotehnologiji je popolnoma ista zadeva. Jaz imam občutek, da moramo Eh, okrepiti naše prizadevanja, da bi eh, dobili bolj jasne informacije, torej da bi bilo to znanje bolj jasno, da bi imeli boljšo znanstveno osnovo za uporabo teh materijalov. In uh, mi imamo tudi namen, da bomo parlamentu stalno poročali, kak, kaj smo dosegli, tako da se lahko iz tega potegnejo konsekvence. Uh, če se bo pokazalo, da pri tem delu, hm, da nismo videli nevarnosti, potem je potrebno takoj e, ustrezno reagirati. Lahko je pa tudi obratna situacija, namreč, da smo mislili, da obstaja nevarnost tam, kjer je sploh ni bilo. Ampak, kot rečeno, to je tema, kako bomo zdaj eh, reagirali na te nanomaterijale v tej smeri, o kateri zdaj govorim, to o tem bi se hotel sporočevalci v podrobnostih dogovoriti, eh, ko bom eh, natančno vedel, kaj so se eh, na trilogu dogovorili. Eh, meni se zdi, da je eh, ta zadeva prav tako nevarna, zato ker kozmetična sredstva se dajo na kožo e, in tudi tu so po naredki seveda velik problem. In mi moramo e, seveda zavarovati potrošnike pred ponarejeno kozmetiko. Mislim, da bi e, bilo pomembno, da pripravimo neko uvodno pripombo, v kateri bi eh, se eh, eh, bi govorili o vseh teh akterjih, ki so tu pomembni. Tu gre predvsem za nadzor trga, tudi tu bi morali sprejeti določilo, ki zagotovi, da eh, je potrebno torej te ponarejene izdelke na vsak način najti. Ob koncu, dame in gospodje, pa bi hotel spregovoriti o eni temi, ki presega aktualno zakonodajo in ki je mišljena za naslednje obdobje. Namreč tema, ki je ravno pred ozadjem gospodarske krize, v kateri se nahajamo, nujno potrebna, da se pojasni jaz mislim, da smo v zadnjih letih se vsi več ali manj naučili, da je eh, da je nujno potrebno, da se prevlada eh, konfrontacijo ekologija-ekonomija. In eh, kar zadeva eh, varstvo pred podnebnimi spremembami, je Evropa odločena, da se proti temu bori. In pri tem se je pokazalo, da gre to vprašanje dalje kot samo zmanjševanje toplogrednih plinov. V bistvu gre za to, da naredimo korak v smeri industrijske proizvodne, ki je usmerjena v trajnost. Če bi govoril angliško, bi rekel, da gre. Ker pa govorim nemško, pa Ne bom tega uporabil, zato ker eh, besedica zeleno eh, ima v Nemčiji politično konotacijo. Ampak gre na vsak način za novo usmeritev celotne evropske industrije. Glede na energetsko učinkovitost, torej čim manj porabe energije, glede eh, ohranitve virov, torej čim, čim manjša poraba naravnih virov in seveda samo po sebi umemno za postopke, eh, ki bi najmanj negativno vplivali na okolje. Jaz eh, tega mm, okoljsko ni treba, da utemeljujem, ker je samo po sebi umevno, ampak obstaja tudi ekonomska utemeljitev, zakaj je prav, da tako delamo. Prihodne možnosti evropske industrije na svetovnem trgu se bodo poboljšale, če ne bomo samo v stanju, da eh, ponudimo eh, okoljsko tehnologijo v ožjem smislu besede, torej tu smo tako in tako že med najboljšim in tu ne vidim nobene krize. Ampak pomembno je, da naredimo še korak dalje, namreč, da pro, ponudimo proizvode in tehnologije, ki bodo tudi drugim pomagali, da rešijo svoje okoljske probleme. Naprimer, eh, gradbeni material. Mm, nihče niti ne ve, kaj lahko vse dosežemo, če uporabljamo materijale, ki so okoljsko primirni. E, ehm, torej, ehm, materijali, ki e, zmanjšajo porabo energije v neki zgradbi. E, torej, e, ne samo, da ne porabijo dosti energije, celo presežek energije dobimo na ta način. In tu gre za uporabo inteligentnega, okolju primernega gradbenega materijala. Kar, kaj bi naprimer pomenilo za Kitajsko, če bi lahko rešili problem e, prevelike porabe energije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 ker trenutno uporabljajo način gradnje, ki ne upošteva eh, eh, energetske porabe. Eh, torej, tu je celo vrsto takšnih e, primerov, ne glede na krizo, ki jo imamo v Evropi, v gradbeni industriji, ne samo v Evropi, ampak povsod po svetu, tudi v avtomobilski industriji. Zato to je ena stvar jasna. Eh, avto prihodnosti mora biti temu prilagojen, se pravi, more porabiti čim manj energije in do tega bo zagotovo prišlo. Če eh, se evropska industrija zdaj nahaja v fazi pre, reforme pa, in je mogoče za industrijo to maj težavno, pa mislim, da je to pametno, ker to bo trajalo nekaj let, potem pa se bo stvar uredila in takrat bomo imeli večji uspeh na eh, svetovnem vrtu eh, trgu, kajti Evropa bo proizvedla na ta način avto prihodnosti. Torej, zato obstaja cela vrsta primerov. Lansko leto sem vam podal predlog, akcijskega načrta za trajnostno industrijsko politiko, eh, ta svežen dopolnjuje predloge za boj proti podnebnim spremembam, ki jih je parlament že eh, sprejel. Gre za nove integralne eh, okvire, ki naj bi eh, omogočile Evropi, da svoje proizvode poboljša. Poleg tega bi hoteli izkoristiti tržne možnosti, se pravi, Eh, motivirati eh, povpraševanje, da bi čim več zahtevali ta okolju eh, prijazen proizvod in na ta način dvignili proizvodno. Samo obveščen potrošnik, ki ve, za kakšen proizvod gre, lahko se namensko odloči za nakup tega proizvoda. Če bomo torej prav delali, če bodo potrošniki naši najboljši zavezniki pri tej zadevi. Hotev bi vas spomniti na to, da je ta odbor igral veliko vlogo pri sprejetju eh, ekodizajn eh, direktive. Eh, ker eh, tu je šlo za eh, urejanje vseh zadev, ki so pomembne v nekem življenskem ciklusu posameznega proizvoda. In na ta način eh, so bistveno prispevali k udejanjanju naših ciljev zmanjševanja CO2. Ta direktivo bi bilo potrebno razširiti in vse, vključiti vse proizvode, ki so tudi neposredno vezani z energijo. Torej ne samo tisti proizvodi, ki neposredno uh, rabijo eh, energijo, temveč tudi takšne, ki posredno vplivajo na eh, porabo energije, naprimer eh, okna, vrata eh, in tako dalje. To je cela vrsta proizvodov, ki sodijo v ta okvir, eh, katerih uporaba vpliva na porabo energije. V tem trenutku se mi zdi, da je smotrno, da se osredotočimo na tiste proizvode, kjer lahko hitro pridemo do pozitivnega učinka, eh, pozitivnega vpliva na okolje. Prepričan pa sem, da srednje in dolgoročno eh, bo potrebno izboljšati eh, položaj pri vseh proizvodih in prepričan sem, da nam lahko uspe, da tudi to direktivo čim prej sprememo in na ta način zagotovimo, da se bodo udejanili potrebni eh, koraki za učinkovitejše eh, proizvode, ki bi porabili manj energije in ki bi jih lahko dali na trg to, kar sem vam ob koncu prikazal, spoštovane dame in gospodje, to je političen program, ki ga ne bo možno skleniti v mandatu te komisije in tega parlamenta, vendar mislim, da bi to morala biti eh, usmeritev za delovanje parlamenta v naslednjem zakonodajnem obdobju, pa tudi za delovanje komisije v naslednjem mandatu. V mestnem času, mislim, torej v zadnjih letih, smo predlagali celo vrsto pametnih eh, predpisov in zakonov in dobili dovolj eh, dokazov, da smo na pravi poti in tudi dovolj izkušen. Zato vas prosim, da ne poslušate tistih, ki pravijo, da smo zdaj v krizi in da bi morali na vse to pozabiti eh, in bi se morali eh, omejiti samo na to, da poskrbimo, da bi povsod prišlo zopet do eh, potrošnje. Jaz se že strinjam s tem, da je to pomembno, ampak ni nobenega razloga, da ne bi smeli sočasno skrbeti za to, da bi povpreš, poraslo povpraševanje za okolju prijazne proizvode. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da v tej krizi poskrbimo za to, da bi kratkoročne ukrepe, ki jih moramo sprejeti za premostitev krize, ne bi smeli ogroziti naših srednjih in dolgoročnih ciljev. In tu mislim na trajnostno industrijsko politiko, ki je dober primer za to, kako se to lahko udejani. Hvala za vašo pozornost. Uh, uh, Najlepša hvala. Sedaj imamo na voljo 40 minut za izmenjavo mišljenj in uh, pogledov. Zaenkrat imam 10 govornikov na mojem seznamu, prebral jih bom. To so naslednji. Um, Adamov, Kristina uh, Klaas, Peter Lise, Gutierrez Cortines, uh, Mr. Kramer, McEwen, Thomas Sulmer, Harold Doyle. Je to vse? Še kdo, ker potem bomo to, eh, ta seznam zaključili? Kathy Sinot, ki jo še dodajemo na seznam. Še kdo? Ne. Zdi se, da ne. Torej, s tem je ta seznam zaključen. Kot običajno bom dal najprej besedo polnopravnim članom, eh, potem bomo slišali različna mnenja, na to bomo dali spet eh, besedo gospodu komisarju. John. Zahvaljujem se Günteru Ferhojgnu za ta tour do horizon, eh, ki nam ga je nakazal celo tistega, ki gre prek sedanega sklica parlamenta. In eh, če dovolite, bi se osredotočil zlasti na dva vedika. Prvič to, kar ste povedali glede zgradb, ki so energetsko varčne, pa tudi sami same proizvode in storitve. In tu se z vami strinjam, da je to prava usmeritev. Moje vprašanje pa je naslednje. Kaj pa kakšni kakšne ukrepe pa sprejemamo, tudi za vidika naprimer politike, javnih eh, naročil in podobno, kajti eh, tu je precej pristojnosti in eh, če se ne bi uporabljamo samo za stavbe, storitve in tako dalje, temveč tudi naprimer za Evropsko investicijsko banko in tako dalje. Skratka, kako učinkovito izvajati to vrstne pristojnosti. <clears throat> tudi na tem področju. Drugič, ko gre za farmacevtski svežen, tu moram reči, da sem se v veliki meri strinjam eh, z eh, mnogo čemu tega, kar je komisar izpostavil. In eh, kar zadeva nekatero vprašanja, kot so naprimer vprašanje varnosti bovnikov v povezavi z čez mejnimi eh, dejavnostmi. Potem, eh, potem je tu tako imenovalna eh, farma, nad, farmakološki nadzor, potem spet tisto, kar prihaja od komisarja Špidle in tudi v zvezi, naprimer, z zdravili. Skratka, vse to preveriti tudi strokovnjaki na tem področju. Ali je kakšen način, kako bi lahko komisija povezala načrtovanje vsega tega, zato da gre vse to v enaki smeri? Drugič. Informacije, informacije bolniku je nekaj, kar je prav gotovo izjemno pomembno, vendar ima komisar prav, ko eh, to povezuje in ko govori o tem, da je potrebno znati razlikovati med eh, oglaševanjem in informacijami. Res pa je, da so tudi nekatere lise vmes, nekateri prostori, eh, kjer je to mogoče nekoliko teže opredeljivo. Zato, da naprimer, eh, da se eh, lahko celo to propagira eh, skozi različne televizijske programe, na nek način posredno bi lahko rekli. In tako pride določeno sporočilo do gledalcev, do poslušalcev in sicer v takem smislu, da je že zelo blizu reklama. To bi bilo potrebno nekoliko razčistiti. Hvala lepa. Naslednji govornik. Hvala lepa, Dagmar Trotberend. Komisar, lepo je videti, da ste v izjemno dobri formi. Imam par kratkih pripomb glede farmacevtskega svežnja in potem še nekaj kozmetike. Naj povem, da se popolnoma strinjam z vami, da so linije razprave zelo presenetljive, vsaj pri nekaterih od predlogov. Ne morem razumeti, da pri ponarejanju zdravil naletimo na zelo resen problem, o katerem se sedaj pogovarjamo, ali je mogoče tudi usporedno ukrepanje. In tudi ne morem razumeti, da je druga misel v nekaterih državah članicah ta, to bi morda lahko podražilo proračun, ki ga imamo za področje zdravstva. Mislim, da ko govorimo tukaj o recimo preprečevanju tromboze, pacijent vzame ponarejeno zdravilo, doživi trombozo in umre. To je nekaj, za kar se moramo brigati in sprejeti moramo ukrepe, ki bodo onemogočili, kolikor je to možno, ponarejanje zdravil. Kot od političarke, od mene vedno pričakujejo, da najdem inteligentne rešitve za probleme. In moram reči, da to pričakujem tudi od vseh, ki delajo na področju oglaševanja. Mi moramo zagotoviti okvir, da bi onemogočili ponarejanje in v tem okviru je potem treba poiskati inteligentne rešitve strani udeležencev, ki se s tem ukvarjajo. Tisto, kar me je pri vsem skupaj, pri ponarejanju zdravil še bolj zganilo, kot pa recimo usporedni ukrepi, tukaj gre za ponarejanje sestavin. Kajti tu, pri ponarejanju sestavin, je to morda možno tudi v manjšem okviru in to postaja zelo dobičkonosen trg tam bi bilo treba poiskati ukrepe za to, da bi pravočasno odkrili tudi ponarejanje sestavin zdravil oziroma učinkovin. In upam, da bom za to dobila ustrezen odgovor. Moram reči, da do sedaj ga še nisem in tudi od nikogar ga še nisem slišala. Upam, da boste vi kaj povedali. Sedaj pa naj se posvetim še temi, ki mi je zelo blizu. Demokratična družba se mora zavedati, da so pacijenti šipki člen in jih je treba zaščititi v tej družbi. Ta parlament je v svojem sklicu naredil že veliko dobrega. Gre za obveščanje pacijentov, informiranje o tem, da sem sodi tudi obravnava določene bolezni. In mislim, da nam je uspelo zagotoviti in pojasniti, da informacije potrebujemo ne samo o nekem zdravilu. Če nekdo zboli za resno boleznijo in mora imati zdravila s stranskimi učinki, potem mora vedeti, kaj se da narediti za omilitev teh stranskih učinkov, kaj se da narediti za to, da bi čim bolj zmanjšali morda psihične učinke. Nikogar ne silim, ne gre na ameriške spletne strani. Vsak skuša poiskati dodatne informacije o nelahkih boleznih in vsakdo, ki ima težave, se verjetno obrne na internet. In sama sem imela precej težav, čeprav se na zadeve nekoliko spoznam in za tiste, ki se manj spoznajo, je verjetno še teže. Zato je treba zagotoviti ustrezne informacije. Gospod komisar, v zadnjih par trenutkih bi pa rada povedala še nekaj o kozmetiki. Zelo sem hvaležna za sodelovanje s službami vaše generalne direkcije, ki moram reči, so zelo jasno zastopale to, kar se tudi nam zdi zelo pomembno. In zahvaljujem se vam, da ste tudi vi spoznali, kateri so problemi pri nanotehnologiji. Mislim, da sem vas tudi prav razumela pri tem, kar ste sami povedali. Parlament nikakor ni sovražnik napredka in razvoja. To nikakor ne drži. Poskrbeti moramo, da bomo naše znanje o tehnologijah, tudi nanotehnologiji, izboljšali. Tam pa, kjer gre za mikrodelce, ki jih nanašamo na našo kožo ali morda tudi na kožo naših otrok, potem tam velja vedno najprej načelo previdnosti. In moram reči, da kar se nas tiče, je to načelo zelo pomembno načelo. Sama sem prepričana o tem, da skupnimi močmi, tako kar zadeva priglasitev, tudi, tudi dovoljevanje lahko poiščemo dobre rešitve. Danes do povdan je potekal tudi trialog, kot ste sami ugotovili, vedno se ne strinjamo. Komisija in parlament, mislim pa, da bomo uspeli poiskati dober kompromis. Hvala lepa, gospod Adamo. Ima besedo. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi se zahvalil komisarju Ferhojgnu, da je danes tu med nami. Kot eh, porečevalec za ponarejena zdravila bi se želel osredotočiti zlasti na to vprašanje in izraziti svojo skrb Eh, vendar bi predtem rekel še to, da ta ponarejena industrija pomeni 45 milijard, milijard evrov v številkah. Podpiram pristop komisije, vendar pa eh, so tu tudi nekatere eh, krajšnice, Eh, ki se pojavljajo. Eh, Naprimer, kaj je ponarejeno zdravilo? Komisija je izključila eh, ponarejena zdravila in sicer, ker čež, da bi to omejilo obseg direktive. Sam menim ravno nasprotno. Razširitev definicije bi nam omogočila, da smo strožji in da lahko zauzemamo strožja stališča do kršiteljev in tudi povečamo mednarodno sodelovanje. Hkrati, bi, eh, treba je vedeti pravzaprav, kaj je tisto, kar zasledujemo, kaj hočemo eh, in eh, tu so tisti, eh, naprimer, proizvodi, ki spadajo v definicije eh, Svetovne zdravstvene organizacije in eh, skratka, ko gre za sprejemanje definicij. To me sedaj pripelje do področja uporabe direktive. Kaj razumemo pod eh, zdravstvenim, medicinskim proizvodom? Gre za farmacevski ingredient ingredient in potem končni proizvod. Eh, kaj pa potem nadalje, eh, kaj ti dejstvo je, da bolnik zaužije vse, ne le samo aktivne eh, sestavine v tem zdravilu. Potrebno bi, bi, bi bilo pokriti oziroma vključiti tudi te tudi ponarejena zdravila v obseg. In dejstvo je, da bi bili bili dosledni samo, če v to vključimo vse. Gre za trojanskega konja teh ponarejenih zdravil, in eh, vemo, da notranja prodaja tudi predstavlja največji izvor eh, ponarejenih zdravil v Evropski uniji in vendarle je bilo to izuzeto. Potrebno je najti način, kako urediti to trgovino, kajti sicer bo to težka naloga, naloga za vse, tudi za prodajalce na drobno in tako dalje. In eh, potrebno bi bilo tudi eh, omeniti serije, kakor tudi potrebno harmonizacijo za več varnosti v bodoče. In eh, to bi omogočilo različnim državam, da ukrepijo sodelovanje in izsledijo kršitelje, ki seveda ne poznajo meja da bi zagotovili, da vsak akter lahko odigra svojo vlogo in deluje v skladu z mednarodnimi standardi, potrebujemo strožji sistem in takega moramo vzpostaviti in eh, potem. Eh, to, eh, to bi se moralo porazdeliti med vse, vse akterje, eh, vse deležnike, tako industrijo kot porabnike in tako dalje. In ne nazadnje je tu ozaveščanje prav tako ključ do uspeha. In zlasti pa skrb za bolnika in potrošnika. Potrebno je torej upoštevati dvoje. Varnost bolnika in zagotoviti, da niso potrošniki tisti, ki potem na koncu koncu plačujejo ceno. Hvala lepa. Najlepša hvala eh, in potem še eh, gospod Klas, ki ima besedo. V tej. Klas. Hvala lepa, gospod komisar. Eno besedo glede svežnja o zdravilih. Tukaj so informacije. Imam vprašanje in sicer obstajajo tudi specializirane revije recimo apotek Nrunčav in imamo strokovne časopise zdravnikov. Ko se zapiše nek članek, kdo jamči, da so to tudi informacije zdravnikov? Tukaj se vedno sprašujem, kakšno ulogo ima oglaševanje, kje obstajajo standardi in komu konec koncev sploh še lahko zaupamo. Oglasila sem se, ko ste govorili o direktivi o ekodizajnu. Dejali ste, da želite to razširiti. Na neskončno število izdelkov in tukaj moram reči, in danes dopovdan smo tudi glasovali o tem in govorili o tem, da je treba takoj sprejeti to in pravzaprav dati bianko če komisiji. Zato nisem bila izvoljena, zato moramo videti, kakšne so zahteve pri posameznih izdelkih in mislim, da bomo imeli različne kriterije vrednotenja pri posameznih izdelkih in da bo treba določiti tudi različne ukrepe. Tako mislim, da ni dobro, če na hitro sprejmemo celo vrsto oziroma ogromno izdelkov. In verjetno tudi vi razumete, da želimo imeti besedo pri tem. Tudi v tem smislu, da je treba izboljšati učinkovitost. Namreč upoštevati moramo tudi časovnico, če želimo jemati izdelke z trga. Torej, treba je odločati od primera do primera in zato bi vas rada tudi sama prosila. Hvala. Äh, Komisija. Ähm, Hvala lepa, gospod Bowis. Rad bi vas spomnil na sporočilo komisije, ki je nastalo pod vodstvom Čarlja Mekrivija. To je bil dokument, v katerem smo predstavili naše politike In moram reči, da je v tem dokumentu omenjena cela vrsta predpisov, ki se nanašajo tudi na javno naročanje. Na ta način naj bi namreč dali prednost tistim izdelkom, ki so boljši v tem smislu. Potem pa tukaj še vprašanje, ki je predvsej aktualno, morda ste tudi sami brali o tem. In sicer, da nas zelo skrbijo tudi nekatera posebna področja v Evropski uniji. Monat, 40 und, uh... Gre za izrabljene tovrnjake 40 tisoč in proizvajalci so dobili v decembru natanko 600 novih naročil. To je torej sektor, to je panoga, ki je povsem na tleh in možnost, da bi stimulirali proizvodno, bi bila ta, da bi tudi pri infrastrukturnih programih upoštevali to, kako naj se naroča pri javnem naročanju vozila in kako naj se daje prednost oziroma upošteva tudi okoljska oziroma energetska komponenta. Kar pa zadeva koherentnost politike komisije, tukaj lahko odgovorim le s tem, da dejstvo, da komisija deluje kot kolegi, zagotavlja tudi to, da imajo tisti kolegi, ki nosijo odgovornost recimo za področje zdravstva, besedo že od samega začetka in so tudi imeli zelo velik vpliv. Ali ima predsednik komisije namen redeliti pristojnost oziroma spreminjati pristojnosti znotraj komisije, tega ne vem. In to moram reči, da tudi ni na meni, da se izražam o tem. Govorim samo o svojih izkušnjah. Sedaj sem že deseto leto v komisiji in sistem, ki ga imamo, se mi zdi, da v zadostni meri zagotavlja, da se pri pripravi predloga upoštevajo različni vediki in da se komisija lahko zedini. Siva cona, ki ste jo omenili glede obveščanja pacijentov, da to se je sklicevala kasneje tudi gospa Klas. Res je ta siva cona obstaja. Recimo, če vam dam primer. Ko sem v imenu komisije predložil ta svežen, je bil to dan, ko smo lahko v nemškem časopisu prebrali intervju s profesorjem, zdravnikom, ki so ga spraševali o nekem cepivu ki se lahko uporablja tudi pri recimo raku materničnega vratu. Spraševali so ga, ali priporoča to cepivo ali ne. In ta profesor je v tem intervjuju prepričano priporočil cepivo proti raku materničnega vratu. Ne postavljam pod vprašaj v kakšnem odnosu je ta profesor s proizvajalcem cepiva, ampak gre tudi za redakcijsko odgovornost, to se pravi nekaj izven našega zakonodajnega dosega. Moram reči, da to, kar sodi v področje redakcije, do tja mi ne sežemo. Vedeti moramo, da pri vsaki publikaciji obstajajo štiri področja, pri vsakem časopisu, pri vsaki reviji. Obstajajo področja, kjer nikoli ne veste, kje potegniti mejo med oglaševanjem in informacijami. Tukaj gre za potovalni turizem, tukaj gre za avtomobile, tukaj gre za medicino in tukaj gre tudi za način življenja. Tukaj nikoli popolnoma jasno ne morete vedeti, kje je ločnica. Zaradi tega sem se pogovarjal z glavnimi akterji v tem in dejal, da kar zadeva te prakse, bi si želel kodeksa ravnanja ali obnašanja in zelo stroge smirnice, kaj se sme in česa se ne sme. In tega bi se potem morali držati tudi založniki. Ni nujno, da je farmacevtska industrija tista, s katero je treba vedno kazati s, m, s prstom, lahko so to tudi druge. Sicer pa zakonodajo lahko dosežemo nekaj, tudi kar zateva tako imenovano prikrito oglaševanje oziroma umeščanje izdelkov. O tem je govoril gospod Bowis. Ta siva cona ima veliko praviti tudi z etičnimi standardi in to v obeh panogah tako v medijski industriji, kot tudi v farmacevtski industriji. To moram reči, da je zakonodajnega vidika zelo težko ulovljivo. Lahko samo upam, da danes vse publikacije, ki veljajo za zgolj zdravstvene publikacije, ki naj bi zagotavljale strokovne informacije, kot je apotekanom šal v Nemčijo, o katerem ste govorili. To je publikacija, ki se brezplačno deli v lekarnah, naklada je večmiljonska in lahko samo upam, da oni to ločnico, o kateri sem pravkar govoril, strogo spoštujejo. Se pa zavedam, da ta siva cona obstaja, zato jasne smernice, jasni kakovostni kriteriji. Uh, kodeks ravnanja in potem učinkovit sistem nadzora. Gospa Rodberend, najlepša hvala za vaše komplimente glede mojega delovanja. Sicer pa moram reči, da je precejšen izziv, namreč vsi se mi zdi, da se srečujemo z izzivi in s tem tudi rastemo. V precejšnji krizi moramo sedaj usmerjati in krmiliti to Evropo in zato seveda moramo biti tudi ustrezno pripravljeni in v formi. Kar zadeva ponaredke, naj povem, 80 odstotkov aktivnih učinkovin v naših zdravilih se ne proizvaja v Evropski uniji. 80 odstotkov vseh aktivnih učinkovin se torej uvaža. Zato seveda je potreben dober nadzor in tukaj so proizvajalci tisti, ki nosijo glavno odgovornost. Proizvajalci morajo jamčiti za to, da učinkovine niso ponarejene ampak moram reči, da sem na tej točki povsem, povsem odprt do vsakršnih predlogov. Pri nanotehnologiji imam občutek, da smo se že dogovorili, da smo dosegli nekaj skupnega, ampak vidimo se še v Strasburu in se bomo takrat pogovorili naprej. Moram pa reči, da mi današnji pogovor uliva veliko upanja, da bomo kmalo prišli do dokončnega dogovora. Kar ste v osnovi povedali o tej tehnologiji, s tem se popolnoma strinjam. Gospod Adamo, to, kar ste vi povedali, drži, s tem se strinjam. Samo ena pripomba. Večkrat so me že nagovarjali glede internetnih lekarn. Naj povem samo eno. Za internetne lekarne morajo veljati natanko ista pravila, kot veljajo za ostale lekarne. Natanko, natanko ista pravila. Tudi internetne lekarne morajo zahtevati in vedeti, katera zdravila se izdajajo na recepte, ustrezni lekarnari morajo tam delati, torej ne gre za zakonodajno ureditev. In če menite, da so to lahko stranska vrata za ponarejena zdravila, potem moramo vedeti, da gre predvsem za stvar ne zakonodaje, ampak nadzora. Ker pa smo vsi realisti, poznamo, kakšna je vsakdanja resničnost, Vemo, da imamo tudi zdravila oziroma izdelke, ki se izdajo na recept in se tičejo načina življenja. Vemo, da se dosti krat dogaja, da prihajajo v obtok take snovi brez recepta. Ampak kot rečeno, potrebujemo ustrezen nadzor in ni razloga, da bi tega nadzora ne izvajali če pa bi bilo na zakonodajni ravni še karkoli, kar bi omogočalo to usporedno trgovino preko interneta, potem seveda je to treba urediti, ampak predvsem gre za izvajanje zakonodaje in nadzor. Gospa Klas, informacije in oglaševanje, o tem sem že nekaj povedal. Moram reči, da ko smo govorili o neskončnem številu, je bil to bolj lapsus. Mislil sem samo dosti, precej. Moram reči, da ravno tega nisem želel, da bi sedaj mm, dobili nepregledno število produktov, pač pa se moramo osredotočiti na tiste produkte, ki bi nam omogočili, da bi zmanjšali porabo energije in zboljšali energetsko učinkovitost. Torej, v veljavi imamo že predpis za recimo gospodinske aparate v povezavi s porabo električne energije, sedaj pa se dela na takih aparatih oziroma produktih, ki pri svojem delovanju vplivajo na porabo energije. In govorim samo o teh napravah. Razprava je že potekala, ali naj se da predlog, ki bi šel še preko teh meja in ki bi upošteval tudi vrčevanje z energenti ampak mislim, da moramo najprej zbrati dovolj izkušen s tistem, kar je komisija že predlagala, preden naredimo še korak naprej. Moram reči torej, da izraz, eh, ki sem ga uporabil neskončno dosti, je bil pretiran še za politika. Tako da to število je, moram da reči, zelo veliko, nikakor pa ne neskončno. Yeah, thank you. Second round, uh, Peter Liese. Hvala lepa, drugi krok, Peter Liese. Komisar, ich möchte das Thema. Gospod komisar, jaz bi hotel še enkrat pregovoriti o temi oglaševanje in izdaja recept, eh, eh zdravil na recept. Eh, siva cona, o kateri je Krista Klas govorila, se ne nanaša samo na uredništva, temveč tudi pri publikacijah v internetu in drugih oblikah, ki jih obravnava zdaj komisija, obstajajo takšne sive cone. In komisija pravi, informacija, ki je možna po tem predlogu, se označuje kot oglaševanje. Jaz pa poznam celo vrsto kolegic, ki pravijo in kolegov, ki pravijo, da Cela vrsta informacij, ki eh, jih eh, komisija dovoljuje, lahko smatramo za oglaševanje. In jaz mislim, da je to zadeva, kjer bi jo morali še bolj precizirati, malo omejiti, tako da bom lahko rekli, da ne gre za prepoved oglaševanja, temveč da gre za informacijo. Jaz mislim, da predlog komisije ni dovolj dober in zato bi morali v okviru komisije o tem mogoče še malo razpravljati oziroma mm, mogoče bi morali pripraviti še bolj natančne predloge. Druga zadeva v tej zvezi, že za nič sem dal predlog, ko se o tej temi razpravlja, da bi predstavnike bolnikov izenačili z zdravniki, kadar gre za te zadeve, kadar se o tem razpravlja. Ker ti o bolezni zelo dosti vejo, e, e, mogoče tudi več vejo, kako učinkujejo zdravila kot en poprečno izobražen zdravnik. Zato pa bi morali odgovoriti na vprašanje. Če imamo tu bolnike oziroma skupine bolnikov, če bi jih enako obravnavali kot zdravnike in bi le tem dajali še več eh, informacij, kako bomo preprečili, da ti tako imenovani alibi eh, bolniki eh, ne sodelujejo z eh, farmacevtsko industrijo. Obstajajo skupine nekateri, ki predstavljajo te bolnike, ampak dosti krat ljudje, ki se jih vabi na takšne Eh, razgovore niso eh, samo predstavniki bolnikov. E, torej morali bi imeti tudi neodvisno financiranje. To je naloga v okviru te zakonodaje, e, pa tudi drugače je to izredno pomembno vprašanje. In zadnja točka, mi smo e, popolnoma pravilno opozorili, da je potrebno vedno uh, utemeljevati, zakaj določene informacije nočemo dati. Mi vsi smo mnenja, da to, kar uh, piše na Eh, listku v eh, pakiranju zdravila, da je včasih to zelo nejasno napisano. Eh, zakaj ne pravimo, da bi morala industrija oziroma proizvajalec na ta listek napisati še dodatne informacije, ki pa bi bile lahko razumljive in ki bi jih bolnik tudi eh, bolje razumel, kot se to danes dogaja. Eh, Sveda to bi obremenjevalo malo industrijo, bi pa zelo pomagalo bolniku. Najlepša hvala. Eh, gospa McKeven ima besedo. Eh, hvala lepa. Eh, ko smo poprej govorili naprimer v zvezi s farmacevskimi proizvodi, kar je povedal eh, John McBowis in druge. Eh, Mislim, da bi lahko zaprosili naše službe tudi, da se vse to poveže, da vidimo pravzaprav, kaj se dela na tem področju znotraj celotne Evropske unije, kaj dela eh, komisar Dimas in drugi in kako vse to, zlasti kako oboje povezati, tako da lahko ljudje razumejo, kaj se dogaja. Veliko tega dejansko se odvija in eh, prav tako podpiram to, kar je rekel v zvezi z dimasom direktivo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov. To je pomembno in eh, to potem lahko pomaga eh, ljudem. Eh, kar zadeva farmacevtski svežan in pa tudi v zvezi z farmakološko farmakološkim nadzorom. No, Eh, razumem, da pravzaprav v tem sklicu tega ne bomo več obravnavali, to bo potem eh, v naslednjem mandatu prišlo na vrsto, eh, vendar pa, naprimer, če si lajk, komisija pravi, da želi pravzaprav uvesti nov način in zanima me, kaj je pravzaprav namen te spremembe kaj ti zdi se, da farmacevtski industriji to ni preveč všeč. Kot lajku pa je to nekoliko težko, kaj ti, ko dobite v roke, naprimer, informacije o farmacevtskih izdelkih, naprimer, vse. Zelo veliko je teh podatkov, to se lahko zgodi, ono se lahko zgodi, eh, vendar pa ne povedal, v kolikšni meri je kolikšna je ta verjetnost, da se to zgodi namreč. In če bi želela vedeti, da bom eh, imela, eh, kont, eh, da, bom, da gre za naprimer kontraindikacije in kakšne bodo moje reakcije, tu so potem naštete še druge stvari. In tako da mislim, da je toliko teh informacij, da potem, da jih je že preveč in da postane v očeh ljudi vse skupaj nerelevantno. Torej to, eh, tu govorim pač o teh navodilih znotraj eh, škatlic eh, zdravil. Kaj ti, če je tega preveč, je to tudi lahko kontraproduktivno in mislim, da bi bilo lahko torej, koristno, če se to racionalizira. Potem prejšnji teden, naprimer, smo se pogovarjali z gospodom Firnom, ki bo poročevalec glede te zamisli o tem, da bi neutralna tretja oseba bila zadolžena za te informacije ravno zaradi tega problema sivega območja eh, glede eh, obveščanja in eh, informacij, torej dejanskih informacij o zdravilih in kje potem to že bolj ide v prostor oglaševanja. Torej zanimalo me je, kaj mislite o tem in ali bi lahko to pomagalo, da zapolnimo to sivo cono. Hvala lepa, gospod Kramer. Hvala, predsedujoči, čist na kratko, imam dve vprašanje eh, v svežu eh, tem svežnjem. Že prejšnji teden sem rekel, da imam nasplošno vtis, da predlog komisije nam pomaga, da bom prišli naprej, eh, ker tu pravzaprav jasno razmejuje informacijo od oglaševanja. In moram Eh, povedal tudi nekaj v zvezi z Petrom Lize. Mi bi lahko vse te sive cone, ki obstaja med informacijo in oglaševanjem, izključili. E, to je samo iluzija, torej vedno bo nekaj takega ostalo, vsega se izključiti ne da. E, jaz mislim, da ne bi smelo priti do tega, da ne bi bilo več informacij. Moje konkretno vprašanje pa zadeva samo en delni vidik. Namreč predlog predvideva e, prepoved primerjave med zdravili. To je tudi smotrno, torej primerjava med dvemi zdravili. Tega naj ne bi delali, zato ker eh, bolniki v glavnem nimajo ekspertiz, da bi lahko to ocenjevali. Ampak tu ostaja odprta ena možnost. Primerjave med zdravili so omožne takrat, če se obrnete na zdravnika in leta na to odgovori. Zdaj pa sprašujem, kaj je zdaj tu. E, na e, eni strani e, mislim, da bolnik sploh nima možnosti, da primirja druge zadeve, torej more se zanesti na to, kar mu zdravnik reče. Druga tema, in tu bom končal, popolnoma se strinja z gospod Beren, če pravi, da smo v razpravi o ponarejanju zdravil, ne pa o razpravi o usporedni trgovini. E, ampak jaz mislim, da moramo zelo paziti, da pri ukrepih, ki jih zdaj sprejemamo, dejansko namensko se borimo proti ponarejanju zdravil, ne da bi pri tem prizadeli legalno usporedno eh, trgovino. To sem čist jasno hotel povedati, zato ker če na levo pogledam nazaj, je tu cela vrsta predstavnikov farmakološke eh, industrije in ki eh, včasih hočejo to zakonodajo eh, izkoristiti za to, da bi neljubega eh, rivala izpodrinili, zato eh, bi hotel, da se ta stvar čist pojasni. In zdaj vprašanje, in s tem bom tudi končal, eh, Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da 50 odstotkov ponarejenih zdravil eh, prihaja preko interneta, trgovine v internetu. Ali mislite, da ta predlog, ki ga imamo zdaj, zadostuje, da se Eh, lahko prepreči eh, distribucijo ponarejenih zdravil, ki se prodajajo prek interneta. Hvala in eh, sedaj gospa Gutierrez Cortines, ki ima besedo v, tej, v tem drugem krogu vprašanj. Muchas gracias, señor presidente. Me alegro mucho, cito al comisario, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo sem zadovoljna eh, s tem in čestitam eh, gospodu komisarju. Lani je že bilo govora o pomakljivem nadzoru in vesela sem, da je sedaj komisija uvedla ta zamisel o nadzoru nad aktivnimi učinkovinami. To je prav gotovo nekaj, kar je dobro. Dve stvari mi vzbojata skrb čeprav je jasno da ni mogoče z enim samim dokumentom odpraviti vse pomankljivosti, pa se je zastavilo vprašanje, kako bomo premustili problem, s katerim se sedaj srečujemo. Ne vem, kako eh, bi ga imenovala, bodi si neučinkovita porazdelitev eh, ali pa konflikt ali kakorkoli drugače. Gre za vprašanje interesov in neučinkovitosti na trgu. Tem, eh, smo lahko, to smo, je eh, dogajalo, eh, dogajalo v Združenem kraljestvu naprimer. Ko pa spet nekatere stvari niso na voljo. Zaprosil bi za nekoliko miru v tej dvorani, prosim. Preveč hrupno je. Nadaljujte, prosim. Izvolite. Drugič. komisija, eh, no, eh, glasovali ste za liberalizacijo eh, farmacije, vendar pa so farmacevtski strokovnjaki tisti, ki lahko najbolje svetujejo starejšim ljudem. Potem tudi jih, na primer, seznanijo z nekaterimi težavami, ki lahko nastopijo, ko se, na primer, predlagajo nekateri, nekatera zdravila, kot so, kot so, na primer, kot je aspirin brez recepta, koncepta, na drugi strani pa, kot vemo, lahko leta škodi, eh, lahko škodi srčnim bolnikom. Hvala lepa. Hvala. Torej. Najlepša hvala, gospod Lize, za pojasnitev to, kar ste mislili. Mislim, da je zdaj to malj bolj prijasno, kot to, kar sem prebral. In eh, mi je stvar tudi malj bolj jasna. Torej, če bi mi imenovali organizacijo bolnikov, ki ni nič drugega kot samo sodelavci farmacevtske industrije in če dokažete, da je to res, potem jih zagotovo ne bomo več povabili, to vam zagotavljam. E, kar zadeva ta listek z navodili pri zdravilih. Izhajam iz tega, da informacija, ki jo proizvajalec hoče objaviti in uh, Eh, ki mora biti odobreno najprej, eh, ni eh, treba, da je nič druga kot to, kar tam piše, ampak bolj v berljivi obliki, torej bolj razumljivo. In obstajajo konec konca tudi takšni listki z navodili, kjer so navodila razumljiva. In moram reči, pred kratkim se mi je zgodilo, da sem kupil eno zdravilo in sem dejansko razumel to, kar je na listku pisalo v lepi nemščini, enostavno in takrat sem se vprašal, zakaj vsi tako ne delajo. Stvar je več ali manj jasna, to gre zaradi jamstva. E, skušajo pač vključiti čim več zadev v to. Torej, to je potrebno izboljšati, eh, kar bi morali pa se dogovoriti z eh, organi za eh, odobravanje, torej za potrebanje teh eh, tekstov. Jaz bom na vsak način poskrbel za to, da boste dobili eh, eh, informacije o tem, kaj smo že naredili, kaj se lahko še naredi, torej še ta teden vam bom to posredoval. Ehm, na temo farmakovigilanca ne gre za tveganja, ki jih poznamo. Odločilno pri tem je, da imamo sistem, ki nas obvešča o tem, da lahko nastopijo tveganja, ki jih ne poznamo, ker tveganja, ki jih poznamo, to se upošteva pri odobravanju, eh, pri potrebanju zdravil. Eh, torej, eh, tam se odloča tudi, ali gre na recept, brez recepta, v prosti prodaji. Torej, to je torej številni eh, na zdravila, ki imajo zelo resne stranske učinke, eh, se uporabljajo samo v določenih eh, boleznih. In seveda informacija o tem bi morala biti popolnoma jasna in vsi jo bi jo morali imeti na voljo. Eh, Torej, to tako in tako že obstaja. Tu pa gre za tveganja, ki jih ne poznamo. Eh, kaže se namreč lahko, Obstajajo številni primeri, tudi tragični primeri, ki jih poznamo, kjer se je to dejansko zgodilo, da so se tveganja eh, pojavila oziroma smo jih eh, spoznali šele, ko se je zdravilo že nekaj časa uporabljajo. Eh, torej, eh, tem, pri tem gre predvsem za to, da torej se opozori na tveganja, ki niso znana oziroma tveganja, ki lahko nastopijo v koincidenci z drugimi zdravili. E, torej, tu je treba čim prej neki naditi in e, e, to informacijo treba čim prej imeti, tako da se lahko ustrezno reagira. Kar zadeva možnost, da se vključi eno neodvisno osebo pri informiranju bolnikov, o tem je treba razmisliti. Moram pa upozoriti na eno zadevo. Pravico, ki naj bi jo imeli proizvajalci, v zdravst, da eh, informacije distribuirajo v zdravstvenih publikacijah, ampak to seveda pomeni tudi, da morajo mediju, ki ga uporabljajo, tudi neki plačati. Eh, to ima seveda tudi ekonomsko ozadje če v neki veliki zdravstveni eh, publikaciji hočem dati informacijo o svojem proizvodu, obstajata dve možnosti. Torej, ali eh, to se objavi eh, v odgovornosti uredništva, potem druga možnost pa je, da je objavljeno v odgovornosti proizvajalca. Ampak v tem primeru bi proizvajalec moral za to seveda tudi plačati. Eh, medijska industrija takšnih eh, informacij zagotovo ne tiska brezplačno. Torej ne vem, kako bi to torej funkcioniralo, eh, če bi vključili neodvisno tretjo osebo. Ampak moram reči, načelo, ki ga predlagamo, je načelo kontrole ex ante za informacije. Se pravi, informacijo je treba najprej odobriti, potrditi. In eh, če imamo takšen nadzorni eh, sistem, eh, je takšna ekspost kontrola možna. Jaz moram reči, da na prvo vprašanje Kramerju ne morem odgovoriti. Dovolite mi, da bom to potem pisno odgovoril na to prvo vprašanje. Če je tu možno še kaj eh, bolj pojasniti v besedilu. Jaz eh, se strinjam s tem, da je besedilo vedno možno popraviti. Kar zadeva trgovino v internetu, to ste posebej omenili. Jaz bi hotel povedati, če je nekdo tako neumen, če je nekdo kot evropski potrošnik tako nor, da naroči po internetu zdravilo v Nigeriji, ja tu mu ne more nihče več pomagati. Edino, kar mi lahko naredimo, je, da jih obvestimo in jim rečemo, ne naročajte zdravil pri ponudnikih zune Evropske unije. E, predvsem, če vemo, da v teh državah so zdravila 50 odstotkov ponarejena. E, ja, tist, ki to sam naredi, pač je sam za to odgovoren. E, mi imamo tu isto primer kot pri usporedni trgovini. Pri usporedni trgovini mm, lahko imaš različna mnenja, lahko e, se kregamo o tem, ali je to ekonomično. E, če vidiš eno državo, č, veliko državo, članico kot je Nemčija, je usporedna trgovina zelo e, dobra aktivnost, zato ker v Nemčiji znižuje st, e, stroške za zdravstvo. E, Naprimer, Portuga, na portugalskem pa eh, ta usporedna trgovina ni tako korista, zato ker eh, zaradi tega se dogaja, da na portugalskem določena zdravila se ne da dobiti. Ampak na vsak način eh, E, ni bilo možno, da vse to pretehtam, zato ker je sodba Evropskega sodišča bila popolnoma jasna. E, prednost je treba dati e, predpisom oziroma zakonom za notranji trg. In Evropske sodišče ne dela razlike med e, zdravilom, ki ga dobimo na recept in pa otroškim kolesom. To je, se ga nočem zdaj kritizirati, ampak samo ugotavljam, kakšna je situacija. Pri tej trgovini je stvar ista. E, Notrani trg, torej na osnovi te sodbe, ne moremo omejiti eh, trgovine po internetu. N Čeprav eh, moram reči, da imam tudi velike dvome, ali je vedno možno eh, nadzirati eh, internetno lekarno. To kontrola je v pristojnosti držav članic. Situacijo je treba čisto natančno pogledati in mogoče je, se, potre, se bo potrebno s tem vprašanjem pozneje še ukvarjati. Od, od, različne oblike distribucije pri zdravilih, za katere je potrebno imeti recept, tu bi morali slediti samo prioriteti notranjega trga. Potem, kako govorim, eh, že vidite, da imam tu določene dvome ali dejansko vedno pod vsemi pogoji, eh, pod eh, vsemi okoliščinami bi morala prvo prioriteto imeti prosto gibanje blaga v Evropski uniji. Eh, ne vem, če ni tu pomembno predvsem varnost, ampak to je trenutno zadeva, ki zaenkrat čisto drugač gleda. Torej, mi moramo. kar zadeva eh, eh, eh, prihajanje ponarejenih zdravil iz tretjih držav ali pa kjerkoli. Torej, to je, proti temu se lahko borimo samo z eh, ozaveščanjem, takoj, eh, s katerim bi morali začeti takoj. Eh, jaz sem na vsak način pripravljen, eh, s parlamentom eh, razpravljati tudi o tem vprašanju. Da se prav razumemo, predlog, ki smo ga mi podali, se nanaša na ponarejanje, napore, ponarejena zdravila v okviru legalne trgovine, ker ilegalna trgovina to je tako ali tako prepovedano. E, to tega v zakonu ni treba niti upoštevati, ker ilegalna trgovina je že prepovedana. Torej, tu gre za probleme, do katerih prihaja v legalni trgovini. E, E, ilegalna trgovina, to je problem uveljavljanja zakonov in pa borbe proti kaznjivim dejanjem. Gospa Guterres, to je dejansko težko vprašanje, na to ne morem abstraktno odgovoriti. Vedno znova se dogaja, da dolo, na določenih trgih v Evropski uniji določena zdravila niso na voljo, e, predvsem na zelo majhnih trgih. Eh, tu na primer Malta, Cipr, eh, zaradi določila, da morajo listki za navodili biti napisani v deželnem jeziku in obstajajo zdravila, ki se tako redko uporabljale, da se za proizvajalcem sploh ne splača, da te listke za navodili pišejo v vseh jezikih Evropske unije, torej tudi najmanjših. Ampak eh, po drugi strani pa se lahko zgodi, da teh zdravil ni zaradi učinkov paralel, usporedne eh, trgovine, kot sem že rekel potem eh, možno je, da zdravila ni, zato ker eh, zdravstvene ustanove v določeni državi niso vključile to zdravilo na svoj seznam in tako dalje. Torej, razlogov je lahko zelo dosti. Ta, tam, kjer lahko to naredimo, kjer lahko zagotovimo, da se bo razpoložljivost poboljšala, bomo zagotovo nekaj naredili. In ta predlog ni povezan z liberalizacijo. Eh, eh, jaz ne vem, odkje je prišla ta ideja. Jaz mm, ne vem, kaj naj se tu liberalizira. Tu je eh, prišlo do nekega nesporazuma. Torej, samo po sebi umevno je, pri zelo striktnih predpisih, kar zahteva odobravanje, odobritev eh, zdravil, potem predpisi v zvezi z jamstvom in tako dalje, jaz ne vem, kje bi tu bil en element liberalizacije v teh predlogih. Torej, tega jaz nisem videl. Hvala lepa. Sedaj pa pred zadnjim krogom Naj povem, da kot sem pričakoval, popolnoma zamujamo, kljub samo pa bi vas pozval, da ste čim krajši. Vse odeležence pozivam k temu, besedo pa dajem Tomasu Ulmerju. Hvala predsedujoči, gospod podpredsednik. Jaz bom čisto kratek pri eh, farmakovi ligantin, vidim nobenih problemov jaz mm, moram reči, da so problemi tu enaki kot druge. Kar zadeva ponarejanje zdravil, tudi tu ne vidim večjih problemov. Tu gre predvsem za to, da za e, eh, usporedno trgovino moramo najti eno dobro rešitev. In to je zagotovo pomembno. In eh, dobro bo, če se bo seveda te zadeve tudi poenotilo, tako da bodo eh, bolniki posodobili ista zdravila. Tu naprimer eh, mislim, da bi morale se države tu organizirati in po mojem. Eh, kar zadeva informiranje bolnika, je jasno, da moramo človeku dati na voljo informacijo. Vi ste pa sami lepo rekli, da vam je uspelo, da er, ste končno razumeli en listek z navodili, ker je bil dobro napisan. In tu vidimo, eh, kje je problem. Eh, torej, informacija je napisana za prejemnika in ne za tistega, ki to piše jaz eh, vidim, da ta razmerje informacija, bolnik, oglaševanje bolnik, da to se lahko mogoče uredi, ne pa med eh, zdravnikom in bolnikom, tega, eh, kot sem mal imel občutek. Mi moramo paziti na to, da ne bomo vseh akterjev v tem postopku obremenili še z dodatnimi stroški. Zagotovo je treba potegniti meje, kar zadeva oglaševanje. Tudi tu ste dali en dober primer, ta apoteken Runčal, eh, publikacija v Nemčiji. Gre pa tudi za kritično vprašanje, naprimer, eh, ki bi lahko oglaševanje prpeljalo do tega, da se eh, kakovost življenja in pa trajanje življenja državljanov podaljša. To je tudi eh, vprašanje. Potem obstajajo tudi mož, dodatne možnosti cepiva za hepatitis B, naprimer. Eh, za, Če eh, tega ne bi imeli, bi eh, ljudje eh, v večjem številu umirali za to boleznijo, zato je to informacija, ki bi jo nujno potreb, morali posredovati bolnikom. Obstaja tudi kodeks obnašanja in ta bi moral zavezati vse akterje, da eh, delajo po eh, vesti. Seveda bo vedno prišlo do problemov, ampak jaz mislim, da ta dosje gre na vsak način v pravo pravo smer. Hvala. Hvala lepa, Avril Doyle. Drugo ime na mojem seznamu, izvolite. Hvala lepa in hvala lepa tudi komisarju, da nam je veliko dušno posvetil precej časa danes popovdan. Sprožila bi še eno sivo cono. John Bowis je omenil oglaševanje in informacije oziroma informacije in oglaševanje. Še ena siva cona obstaja, za katero bi prosila komisarja, da jo komentira. In sicer gre za razpravo, kaj je medicina in kaj je medicinski pripomoček. To je zelo povezano tudi s farmacevskimi izdelki in to je zelo razširjena razprava. Razumem namreč, da je komisar umaknil nekatere svoje ideje glede direktive o medicinskih pripomočkih. Poleg tega imamo tudi dokument s smirnicami MEDEV in to je dokument, ki ga je izdala komisija in ki določa, kaj je medicinski pripomoček za razliko od farmacevtskega izdelka. Če si pogledamo sodno prakso zlasti v Nemčiji, moram reči, da spremljam precej razlik pri tolmačenju. Recimo imamo agencije za medicinske pripomočke in tako dalje in zaradi teh razlik v tolmačenju prihaja do vse večje zmede na tem področju. Dokument s smernicami Medev nikoli ni bil povsem primiran, že ko je nastal pred desetimi leti. Sedaj je popolnoma zastarel in neprimeren. In moram reči, da je prišlo pri tehnologiji in znanosti glede medicinskih pripomočkov do bistvenega napredka. Ampak, če si pogledamo, a kaj je nek laksativ, ali je to farmacevtski izdelek, ali je to medicinski pripomoček, skratka. Ali bi lahko komisar povedal kaj več o tem, kdaj bomo dobili revidirane smernice glede MedEv in kdaj bomo dobili tudi direktivo pregledano, zato da bomo ločili, kaj je kaj. Uh, Hvala lepa, Avril. Kati Sinat, izvolite. Sorry, um, I have three very quick questions. Tri kratka vprašanja, komisar. Prvič, ko govorimo o vse večjem zelenem gospodarstvu, se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, če bi skušali ugotoviti, zakaj je to tako težko doseči in rada bi opisala položaj v moji domovini. Veliko ljudi, s katerimi sem se srečala in s katerimi sodelujem, imajo zelo dobre ideje o tem, kako proizvajati bioplin na ekonomičen način, razlog, zakaj ne morejo, pa je, da plinsko podjetje, ki je lasnik vseh plinovodov in pravzaprav tega ne omogoča. Sicer bi lahko proizvajali plin iz trave, iz odpadkov, ampak ko bodo šli s tem plinom v omrežje, bodo zato dobili samo drobiš. To zatre sleherno pobudo. Podobno je pri električni energiji ko ljudje z izjemo velikih ponudnikov skušajo narediti kaj na lokalni ravni, pravzaprav ne morejo nič poslati v mreže in to so pravzaprav negativne spodbude. Tisti pa, ki dajejo drobiš za kakršnokoli pobudo, so tisti, ki pravzaprav se zanašajo predvsem na fosilna goriva in zato nimajo interesa za to. Druga stvar, ki jo želim povedati v zvezi z izdelki. Mislim, da smo veliko že naredili na področju energetske učinkovitosti, sedaj vsi razumejo različne kode, ampak to je samo pol zgodbe. Sedaj moramo začeti in pokazati, da recimo pričakujemo, da bo ta in ta izdelek deloval, trajal toliko in toliko ur, 100 ur ali kolikorkoli že. Potem razvoj, tudi to bi moralo biti na izdelku. Če imamo nek izdelek, ki je energetsko učinkovit, potem zamenjava seveda ni energetsko učinkovita, če se ta izdelek zelo hitro obrabi. In še moja tretja pripomba. Zelo sem razočarana glede vprašanja, s katerim se veliko ukvarjam. Vi ste namreč regulatori za zdravila in zelo mi je všeč, ko govorite o ponarejenih zdravilih, o zaščiti varnosti in tako dalje. Kljub temu pa na Irskem imamo kislino, ki jo pravzaprav dajajo v našo vodo, pravijo, da zaradi zdravstvenih razlogov, kljub temu pa to nikoli ni bilo dovoljeno že od 50-ih let to dodajo naši vodi in zakonodaja pravi, da gre za zdravilo. Naše zdravstvene službe pa to dodajo naši vodi. 70 odstotkov, torej ves čas, vsak dan dobiva nekaj, kar vpliva na njihove telesne funkcije, kostno maso in tako dalje. Vi kot regulatorji pa ne naredite nič sama, sem se na vas obrnila že večkrat v preteklih štirih letih in pol. Uh, hvala lepa, Kati Sinot. Anders Wickman pa je zadnji na mojem seznamu. Izvolite. Hvala lepa in hvala komisarju. Pozno sem prišel na ta sestanek, vendar pa sem vstopil ravno takrat, ko ste govorili o direktivi o ekodizajnu in moram reči, da so mi bile všeč vaše pripombe. Za razliko od kolegice Kriste Klas, mislim, da bi se parlament ne smel ukvarjati z vsakim področjem izdelkom. Mi potrebujemo direktivo, ki se bo osredotočila na izdelke velikega obsega in tiste, ki imajo velik učinek. Podariti pa želim, da ni samo poraba energije kritičnega pomena. Tematska strategija glede energetskih virov ki jo je predstavila komisija pred par leti, je jasno povdarila, podobno kot mnoga zdrav, znanstvena poročila, torej govorila je o tem, da bo problem vse bolj tudi poraba energije, ne glede na to, o katerem energentu govorimo. Po eni strani vidimo, da gospodarstva iščejo surovine. Poglejte si, kako nekatere države želijo zagotoviti rudarstvo, izkoriščati les recimo v Afriki. V preteklosti smo imeli poskuse, ki so spodbojali recikliranje in ponovno uporabo. Sedanja organiziranost proizvodnje in potrošnje ni edina, ki je možna. Lahko bi pomislili recimo na bolj funkcionalno organizacijo. Namesto, da kupujete izdelek, bi ga najeli. Mislim, da bi potem izdelki in dizajn izgledali drugače. Lahko bi razmišljali o dematerializaciji z bolj inteligentno rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Lahko bi posnemali naravo. Lahko bi ostanke uporabljali kot input na bolj učinkovit način. Skratka, rad bi vas samo spodbudil k temu, da bi skušali ta načrt čim bolj razviti. S tem nismo začeli danes, s tem smo začeli pred desetimi leti v kontekstu politike integriranih izdelkov in veliko premalo se je naredilo. Mislim, da bi lahko vključili tudi večjo učinkovitost pri energentih in ostalih sorovinah. Uh. Um, Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, zelo na kratko. Gospod Ulmer, hvala lepa, strinjam se z vsem, kar ste povedali. Bi pa rad samo še enkrat potrdil, odnos med zdravnikom in pacijentom ni stvar urejena. Tukaj tudi nimamo kaj urejati odnosa med zdravnikom in pacijentom, ki je zelo specifičen odnos. Mislim, da dober zdravnik nima nikakršne težave pri tem, ko gre za boljše obveščanje pacijenta. Tak zdravnik ima nedvomno interes za to in se ne bo počutil preobremenjenega, če ga pacijent vpraša, zakaj ste mi predpisali to zdravilo in ne kakega drugega in bo to z veseljem tudi razložil. Gospod Doyle, naj povem, s tem vprašanjem sem se moral zelo intenzivno ukvarjati in prišel sem do zaključka. da obstoječe informacije pravzaprav ne zadoščajo za to, da bi že sedaj lahko dali predlog glede nove različice. Dejansko komisija letos ne bo predložila nove različice, tudi smisla ne bi imelo kajti ta parlament v svojem sedanjem sklicu tega tako ali tako ne bo mogel obravnavati. To je sedaj predvideno v programu za leto 2010. Prav imate, obstaja problem pri tem, da je razmejitev postala sebaj bolj problematična. Prej to ni bil problem. Prej dejansko je bila tableta tableta in birgla je bila birgla. Prej se je dalo to ločevati. Zdaj pa imamo pravka resnično z izdelki, kjer vidimo, da nekateri izdelki ustrezajo obema definicijama. Lahko je to zdravilo, lahko je pa to tudi medicinski pripomoček. In zato je dejansko treba posvetiti večjo pozornost temu, ampak to je predvideno, kot rečeno, za leto 2010. Če bi se pojavil kakršenkoli aktualen problem, In če bi potrebovali pojasnila, potem lepo prosim, obvestite me o tem, to bo nedvomno možno. Sicer pa, kot rečeno, je možno dobiti pojasnila tudi izven naših predvidenih zakonodajnih ukrepov. Gospa Sinot, prva tematika, o kateri ste govorili, se seveda tiče vprašanja konkurence. In Sveda to je vprašanje za mojo kolegico Krs. Poskusil bom poskrbeti, da bodo te informacije prišle tudi do nje. Kar pa zadeva flor, ki se dodaja vodi, tukaj verjetno bolje kot jaz veste, da obstajajo spori glede tega. In moram reči, da tukaj ne morem spremeniti stališča komisije. Če v kateri koli državi. Dodajajo flor vodi, potem ne gre za zdravilo, podobno kot klor v bazenih. Tukaj ne gre za zdravila. In če koga skrbi flor v vodi, potem je to vprašanje, ki ga mora urediti Irska, Irski parlament in Irska vlada. Sam v, svoji, v okviru svojih pristojnosti nimam niti najmanjše možnosti, da bi karkoli tukaj naredil. Dejstvo, da se nekaj počne iz zdravstvenih razlogov, še ne pomeni, da imamo opravka z zdravilom. To, moram reči, sta dve popolnoma različni stvari. Gospod Vikman, vam sem še zlasti hvaležen za vaše vprašanje. Moram reči, da ste nakazali celo paleto možnosti, kot so recimo zelena proizvodnja, zelena potrošnja. In moram reči, da sem vam hvaležen za to, kar ste povedali, da gre namreč za spremembo vedenja, da ne smemo razmišljati tako osko samo o tem, kako proizvajamo, kaj proizvajamo. V vseh pogledih se strinjam z vami. In moram reči, da sem imel tudi sam to v mislih, ko sem govoril o tem, uh, da je to naloga, ki se bo v prihodnje še razvila v prihodnih nekaj letih. In nedvomno bo ta parlament v naslednjem sklicu to mora obravnavati kot nalogo visoke prioritete. Sicer pa se vam zahvaljujem za številne vprašanja in za to zelo intenzivno izmenjavo mnen. Upam tudi, da bomo tudi v prihodnje lahko pozitivno in plodno sodelovali. Hvala lepa, gospod Verhojgen podpredsednik komisije. V imenu vseh nas vam želim vse dobro tudi v prihodnje. Dear colleagues, Dragi kolegi, počakajmo samo par sekund. Naslednja točka na dnevnem redu je točka poročilo Horsta Schnellharta. Gre za zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Lahko pridemo neposredno na glasovanje. Da. Želite še besedo? Zelo nakratko, prosim. Da. Zelo nakratko. Gre za zelo zapleteno poročilo, zelo tehnično in zato bi rad povdaril samo to, da mnoge stvari, ki se tu urejajo, niso vedno enake in tudi zame je bilo zelo težko prebiti se skozi ta dokument. Lahko pa povem, da smo si prizadevali v okviru češkega predsedovanja, da bi poiskali neko novo schemo, da ne bi spremenili besedila samega, pač pa samo njegovo strukturo. Smo na dobri poti in mislim, da če bomo danes uspešno glasovali, bomo lahko zaključili z obravnavo tega dokumenta v prvem branju. Gre torej za tehnične predpise in v osnovi gre za to, da uredimo končne produkte, to je treba urediti. In pozorni moramo biti tudi zato, da ne bi prišlo do prevar, kot se je do sedaj dogajalo pri klasifikaciji mesa. Ampak mislim, da ni treba do tem kaj več povem. O tem smo že razpravljali in prosim sedaj kar za glasovanje. Naj vas najprej upozorim, da imate napako na deveti strani in sicer pri š, eh, predlogu eh, spremembe 56 eh, in Nekaj je tukaj, tukaj je ena napakica sicer, ampak eh, eh, o tem bomo glasovali. Začeli bomo s predlogom spremembo 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 94. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Agri 13, do je za, proti sprejeto, vzdržani zavrnjeno. Agri 14, do je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, potem dva identična, 96 in agri 16. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 15, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe eh, je bil umaknen 99, kdo je za? Proti. Vzdržani preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 10 proti, sprejeto. 100. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 101. Kdo je za? Proti. 101, e, 101 je brezpredmeten. 102. Za. Proti. Vzdržani, sprejet. Sto tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani je sprejeto. Sto štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 17. Za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Agri 18, doje za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 105. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 11. Bomo preverili predlog spremembe 105. Ajela Sender in Sornosa Martinez. Začete glasovanja. konec glasovanja. Za 11, proti 20, zavrnjeno. 11, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Agri 19, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 12, za? Proti, Vzdržani sprejeto. Naslednji je bil omaknjen, agri 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 15, z ustnim dopolnilom. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 16. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 22. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. 18. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. 106 za, proti, vzdržani, sprijeto. 107 za, proti, vzdržani, sprijeto. Naslednji je brezpredmeten, nagri 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednja dva sta brezpredmetna, 20, za, proti, vzdržani, sprejeto. Na, o naslednjem bomo glasovali kasneje. 21. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 111. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je brezpredmeten. 27 z ustnim predlogom sprememb, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 bomo preverili predlog spremembe poročevalca. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 14 proti, torej je sprejet. 113. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, nadalje tudi, potem dva identična, 116 in 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten in še naslednji tudi. Na glasovanje dajem 26. Pravi predsednik. Da, 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 26 je bil umaknjen. 119. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121 za, proti, vzdržani, sprejeto, 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po naslednjem bomo glasovali kasneje, 123 sedaj. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 124. Za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Agri 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno to kasneje, potem 125, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je bil maknen. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani, sprejeto. 37. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 38. Za. Proti. Vzdržani, sprejet. Naslednji je bil umaknen. Ne, glasujemo o 39. Kdo je za? Proti. Preverimo elektronsko. Preverjamo 39. Začete glasovanje. Konec glasovanja. 5 za, 27 proti. Torej je zavrnjen. Sto trideset, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Štirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva identična, 134 in agri 28, doj za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 19 proti, torej je zavrnjen. 133. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Potem dva identična. 135 na agri 29, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 20 proti, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, preverimo sprejet. Naslednji je brezpredmeten. E, preverimo naslednjega, 137. Na glasovanje dajem 137. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 44. Isti rezultat, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o Agri 30. Za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 193 za, eh, prostite, 139 proti, vzdržani sprejeto. 140 za, proti, vzdržani zavrnjen. 141 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto. 45. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 2 identična, 143 in agri 31. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o 47, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri in 32 in 149, identični, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 in Agri 34 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja, 18 za, 24 proti, zavrnjeno. 49, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 153 za, proti, vzdržani, sprejeto, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, dva identična, preverimo, 153 za, proti, vzdržani, sprejeto, bom preveril. Da, o tem bomo glasovali. Kdo je za 154 in agri 35? Kdo je proti, vzdržani, sprejeto? 155. Kdo je za, proti, vzdržani, preverimo, preverjamo 155. Konec glasovanja. 6 za, 30 proti, torej z veliko večino zavrnjen. Naslednji je umaknen. Dvainpetdeset. Dvainpetdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednjo je brezpredmeten. 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54, za, proti, vzdržani, sprejeto. 55, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 56, za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 identični, 57, 157 in agri 36. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Dva identična, 158 in Agri 37. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 159 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 160 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Samo preverjam, 59. Devetinpetdeset glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Naslednji je omaknen. Naslednji je tudi brezpredmeten. Glasujemo o 61. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 62. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Sprejeto? 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdržani sprejeto, 65, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto, 67 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 68 za, proti, vzdržani, sprejeto, 162 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva identična, 165 in agri 39, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji brezpredmeten. Kdo, glasujemo o 166, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, spre, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o 167 in o Agri 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto dva identična 169 in 170, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 163 po delih. Glasujemo o prvem delu. Kdo je za prvi del? Kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko, preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 19 proti, torej je sprejeto. 70, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 171 za, proti. Vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 20 proti, sprejeto. Agri 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Agri 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 identična 173, agri 43. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 172 in agri 44. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, glasujemo, preverjamo 172 in agri 44. Konec glasovanja. 9 za 33 proti, torej z veliko večino zavrnjen. 174 in agri 45, dva identična, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, agri 47, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 71, za, proti, vzdržani, sprejeto, 72, za, proti, vzdržani, sprejeto, tu ni glasovanja, potem 176, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, agri 48, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, dva identična, 177 in agri 49, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji, v naslednjem glasujemo kasneje, 178 eh, z ustnim dopolnilom, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 178. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti, torej sprejeto. 75 doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 identična, 76 in nagrijena 50 doj za, proti. Kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Preverjam naslednjega. Ta je brezpredmeten 179. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 180. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 7 za 36 proti, torej je z veliko večino zavrnjen. 77, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto, naslednjega ni. Agri 53. Agri 53. Prosim, če preverite. Kdo je za Agri 53? Kdo je proti, vzdržani, sprejeto? 78. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 79. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 in 22. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, tudi naslednji, torej gremo na 82. Najprej glasujemo o 81. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 82 z ustnim dopolnilom. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Naslednji je, umak, eh, naslednji je brezpredmeten. 29. Glasujemo o 29. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. 31. Za, proti, vzdržani sprejeto. Gremo na uvodne izjave. Agri 1. Kdo je za? Tu pa je postopkovno vprašanje poročevalca. No, Oprostite, umikam ta prvi predlog spremembe predlog spremembe ena umikam, zato ker je tu šlo samo za eh, redakcijsko eh, spremembo. Če bi zdaj glasovali, bi se marsikaj zaplet, še bolj zapletlo. Prav, razumem. Torej, dajem na glasovanje Agri 1. Razumem, kar ste povedali. Eh, v bodoče tega ni več potrebno izpostavljati. Agri 1, kdo je za? Proti. Vzdržani Zavrnjeno. 83. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je kdo zdržal? 83. Preverjamo elektronsko. The vote is closed. 36. Konec glasovanja. 36 za, 5 proti, sprejeto. Agri 2. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Agri 3 in 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva identična, Agri 4 in 85, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je bil maknen. Predlog spremembe 86 bom preveril. Da, dajem ga na glasovanje. Dajem na glasovanje 86. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Naslednji je bil omaknen. Preverjam Agri 5. Ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 3. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o Agri še, eh, o 86. Kdo je za? Proti? Ag, agri 6. A o Agri 6 glasujemo. Agri 6. Agri 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. 87. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 88, ta je brezpredmeten, Agri 7, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89, za, proti, vzdržani, sprejeto. 90, brezpredmeten, samo trenutek, preverjamo, preverjamo agri. Preverjamo in dejansko glasujemo o agri 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, potem dva identična, 91 in agri 11, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 92, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest. To bom preveril. Dajem na glasovanje, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Torej, osnutek poročila s temi predlogi sprememb, sprejetimi. Uh, Eh, glasujemo za poročilo v celoti. Začete glasovanja, konec glasovanja, 39 za, eh, nihče ni proti, dva vzdržana glasova, torej je sprejeto in potem še glasujemo o osnutku zakonodajne uredbe. Konec glasovanja, 38 za, nihče ni proti, dva vzdržana glasova. Vse čestitke Horsu Šnelhartu. Sedaj pa točka 21. Harold Doyle kot pa so just Avril Doyle. Sure. Splošno glede postopkovnih zadev, ali bi bilo v redu, če bi morda, ne da bi spreminjali pomen, morda jezikovno nekateri naši zaposleni spremenili besedilo. Gre bolj za eleganco jezika in nisem želela vlagati predlogov sprememb na to temo. Torej, ali je v redu, da bi natanko to, kar kolegi želijo zapisati, tudi zapisali, se izognili podvojitvam. Govorim sicer samo za angliščino, ampak verjetno velja za vse jezike, da bi imeli bolj elegantno besedilo. Karl Heinz Florenc. V imenu nemščine. Äh, Moram reči, da sem tukaj precej veliko dušen lahko podprem to, kar je povedala Avril Dull. Ampak vedeti moramo tudi, da se približujemo roku, če 24 ur, da se vse počne v angleščini. Pripravljen sem sicer to narediti, ampak vsak poslanec ima tudi temeljne pravice. In v zadnjih mesecih pred evropskimi volitvami se te pravice masovno kršijo. In moram reči, da enkrat bo pa treba reči, da je dovolj. Okay, if I will understand translation in... Hvala lepa. Če sem prav razumel prevod, ki sem ga slišal v slušalkah, naslednjič nekoliko bolj počasi skozi celoten ta proces mislite. All for some clarification in uh, some languages in uh, Evril Doyle je spraševala glede popravkov v angleščini, dobro bomo to naredili in bomo to potem tudi razdelili, potem ko bodo opravljene spremembe in popravki. Sedaj pa prehajamo na točko 21. Uh, final... Tukaj gre za financiranje podnebne politike. 42 predlogov sprememb je bilo uloženih k tej resoluciji in predlagam, da preidemo kar na sam proces in sicer predlog spremembe številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Dve za. Proti? Vzdržani sprejeto. Osem za proti, vzdržani, sprejeto, deset oziroma devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, deset po delih, kdo je za prvi del, kdo je proti, vzdržani, mislim, da zavrnjeno, vendar pa preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 17 za, 26 proti zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za, drugi del. Kdo je proti? Vzdržani sprejeta. 11. Gospoda Florenca z ustnim predlogom spremembe za, proti. Vzdržani preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 21 za, 21 proti, torej zavrnjeno. 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17. Preverimo številko 16, satuhasi. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 21 za, 22 proti. Najlepša hvala. Zavrnjeno. 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 19 za. Proti vzdržani. Preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 21 proti. Zavrnjeno. 20 Andersa Vikmana za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 21 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 22. Peter Lize z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti. Vzdržani sprejeto. 24 za, proti. Preverimo z elektronskim glasovanjem, številka 24. Glasovanje je zaključeno 22 za, 20 proti sprejeta. 25. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 26. Za. Proti vzdržani sprejeto. 27. Za. Proti vzdržani sprejeto. 29. Z glasovanjem podeli. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 30. Kdo je za? Proti. Preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasovanje je v teku. Glasovanje je zaključeno. 14 za, 27 proti, zavrnjeno, 28 kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, preverimo z elektronskim glasovanjem, 31. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno, 32 za, 18 proti sprejeto. Naslednji postane brezpredmeten, prav tako naslednji, 34 za, dohasi za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno, 35 za. Proti. Vzdržani, preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno 22 za, 21 proti sprijeto. Sedaj pa k 12. odstavku je bil dodan nov odstavek z ustnim predlogom spremembe Andersa Vikmana in Lene Ekdo je za. Proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo na številko 37 Andersa Vikmana, razdeljenje v štiri dele. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasovanje je zaključeno. 27 za, 16 proti sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani sprejeto. 38, 39 postaneta brezpredmetna, 41, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, Vzdržani sprejeto. Sedaj pa prehajamo še na uvodne izjave. Najprej številka 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 5 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 6 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 7 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. 39 glasov za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Z veliko večino torej sprejeto. Hvala lepa torej za vaše sodelovanje. Hvala vsem udeleženim. Ali smem vprašati, ali bo ta resolucija uložena pod vašim imenom in imen nekaterih drugih in da se to ne bo ujelo? Uh, v člen 45.2, samo zato, ker je bilo 39 glasov, zato še ne pomeni, da si ne želimo razprave. Če kdo temu nasprotuje, naj sedaj pove to. Ampak moram reči, da sem že sita vsega tistega, kar se obravnava v okviru 45. točke oziroma 45. člena točke 2 brez razprave poročevalca. Mislim, da lahko zagotovimo, Evril gre namreč za ustno vprašanje z resolucije, torej ni možno, da ne bi bilo razprave. Yeah, you, you probably, you probably that, uh, that... Verjetno veste, da se končna odločitev glede programa plenarnega zasedanja sprejme na konferenci predsednikov. Morda je bolje povdariti skupinsko razpravo in prositi vse predsednike skupin, da se ne izognemo razpravi. Dragi kolegi, zadnja točka na dnevnem redu. Ni zadnja, ni zadnja točka dnevnega reda, naslednja točka dnevnega reda je 22 in sicer gre za zaščito živali, ki se uporablja za znanstvene namene. I'd like to ask reporter. Poročevalko gospod Drčar Murko, sprašujem, ali lahko prejdemo neposredno na glasovanje. Da, hvala lepa. Upam, da imate pred seboj glasovalne liste. Začnimo številko 56 za. Proti. Vzdržani preverimo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 17 za, 22 proti. Zavrnjeno. 57 in 58 sta identična po delih, kdo je za prvi del. Proti. Vzdržani. Preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 21 proti zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Naslednji je bil umaknem, 59 kdo je za, proti, vzdržani, preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. glasovanje zaključeno. 20 za, 18 proti sprijeto. Naslednji postane brezpredmeten. 61 za, proti. Vzdržani. Preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. glasovanje zaključeno, 20 za, 19 proti, sprijeto. Naslednji postane brez predmeta, sedaj pa dve, kdo je za, proti, ozdržani, zavrnjeno. Tri za, proti. Preverimo z elektronskim glasovanjem, torej številka 3. glasovanje zaključeno. 18 za, 21 proti, tudi zavrnjeno. Številka 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 21 proti, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, preverimo. Številka 5 torej. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 20 proti, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 25 proti, zavrnjeno. 69, kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 21 proti, zavrnjeno. Dva identična, 70, 71. Kdo je za, proti? Vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 74 za, proti vzdržani, sprejeto. 75 ne, ta je brezpredmeten, tudi 76, 77 gre za. Proti, vzdržani, sprejeto. 645 se glasujeta skupaj in sicer poimensko. Se strinjamo? mislim, da zeleni nimajo 17 poslancev, vendar pa so tukaj tudi druge skupine, kaj ne? Se strinjamo. Ali pa ustanite. Ni vas dovolj. Veliko, veliko premalo vas je. Sedem. Osem, devet, deset, enajst. 17 poslancev, članov odbora, ne glede na prisotnost. Dajem torej to na glasovanje, kdo je za? 645. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 78 za? Proti? Vzdržani zavrnjeno 79. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 79 bomo še preverili. Glasujemo. Preverimo. Konec glasovanja. 19 za 21 proti zavrnjeno. 80 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? Ostržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, ostržani, zavrnjeno. 81, 82 skupaj za, proti, ostržani, sprejeto. 7 za, proti. Vzdržani preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Preverjamo številko 7 poročevalke. Konec glasovanja. 19 za 22 proti, zavrnjeno 83. Del A, Frederika Ries, kdo je za? Proti. Preverimo. 83. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 18 proti, sprejeto. Naslednji je bil maknjen, naslednji postane brezpredmeten, torej številka 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 86 del A, 83 del B, ki sta identična, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 85 in 86 del B sta identična, glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 87, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. 89. 88 želite preveriti. Dobro. Glasujemo o predlogu spremembe 88. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, velika večina. 28 za, 13 proti. Sprejeto torej. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za proti, vzdržani sprejeto, enajst, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, dvanajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, trinajst je bil maknjen, dvaindevetdeset in triindevetdeset sta identična, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, štirinajst, kdo je za, proti, Ozdržani, sprejeto. 94 je brez predmetem, 95 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, tudi naslednji. Potem 9, 98 in 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto 101 za, proti vzdržani, sprejeto 102 za, proti vzdržani, sprejeto 103 za, proti vzdržani, sprejeto 104 za, proti vzdržani, sprejeto. 105 za, proti vzdržani sprejeto, 106 za, proti vzdržani zavrnjeno, naslednji po delih, 107, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. 108 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 109 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 110 po delih. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za proti, vzdržani, sprejeto. 111, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 15, z ustnim predlogom spremembe poročevalke, kdo je za? Proti. Vzdržani, preverimo z elektronskim glasovanjem. 15 preverjamo 15 z ustnim predlogom spremembe. Glasovanje je zaključeno. 16 za, 23 proti, torej z veliko večino zavrnjeno. 112. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani, zavrnjena, 113 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto, 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 116 za, proti, vzdržani, sprejeto, 117 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma zavrnjeno, 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno 119 za proti vzdržani zavrnjeno 120 za proti vzdržani zavrnjeno. Naslednja dva, ne, nista bila umaknjena, pač pa sta bila prevzeta 24 za proti vzdržani zavrnjeno 25 za proti vzdržani zavrnjeno 26 za proti vzdržani, zavrnjeno 121 za, proti vzdržani, sprejeto 27 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 28, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 29 za proti. Vzdržani zavrnjeno, 122 za, proti, vzdržani. Preverimo z elektronskim glasovanjem, 122. Zdaj, ko vidim lučke, mi je vse jasno. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 12 proti, z veliko večino sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dva identična, 125 in 126, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 128 za proti vzdržani sprejeto. 129 po delih, v treh delih. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednji bil maknen. 130. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36. Za, pro, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 38. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 30. Sprejeta. Dobro, preverimo 38 z elektronskim glasovanjem. Verjetno je to moja napaka. 38 poročevalke. Konec glasovanja. 36 za, samo 5 proti. Opravičujem se. Sto 34 in 133 identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Naslednji je brezpredmeten, 39 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Naslednji je bil umaknjen. 41 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 42 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Naslednji je bil umaknjen. 44 za. Proti? vzdržani sprejeto. 135. Po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 136. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 137. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4, 46 za, proti, vzdržani, preverimo z elektronskim glasovanjem, 46. Konec glasovanja. 18 za, 22 proti. Zavrnjeno. 47. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 48 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še priloge. Prvi predlog spremembe je bil umaknjen, 138, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprijeto. 139 za proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je bil maknen, 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še uvodne izjave, 51 za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 je brez predmeten, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa osnutek mnenja, kot je bil spremenjen z elektronskim glasovanjem. The vote is closed. 23 za, 18 proti. To je torej bilo sprejeto. My congratulations to Mrs. Dacharmurko. Čestitke gospod Dacharmurko. Dear colleagues, yeah, there is a point of order by John Bowis. John Bowis ima postopkovno pripombo. It's a, a technical problem. Gre za tehnično vprašanje. Če ste opazili, proti koncu so bili glasovi na zaslonu, sicer pa, ko ste prosili za glasovanje, nismo videli rezultatov na zaslonu. Ali je kak razlog za to? If, if not, Morda bi lahko tehnike prosili, da si to pogledajo v prihodnje. What is, what is Ne vidim, kaj je za menoj žal. Tako da ne vem, kaj se dogaja in morda res lahko prosimo tehnike. Tudi na naših zaslonih tega ni bilo videti. No, no, rivolti, ne, nisem hotel prositi, da glasujemo še enkrat. sorry. Let me move to last item of today's agenda, which is item five. Gremo na zadnjo točko. To je točka pet. And I, I would like to start giving floor to, uh, to Mrs. Sartori. Take a... Poročilo Sartori. Izvolite. Eh, la relazione... Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za poročilo, ki ga bom obravnavala nocoj in sicer gre za predlog sveta glede varnosti pacijentov, vključno s preventivo in bojem proti infekcijam, do katerih prihaja v bunišnicah. Najprej naj povem, da se mi zdi, da je bila to izvrstna priložnost za komisijo, da je dala to priporočilo, tudi zato, ker se to dotika problema. Please. Predsednik prekinja. Dragi kolegi, lepo prosim vsaj malo tišine in malo dostojnosti za našo poročevalko. Izvolite. Eh, Hvala, predsednik. Med 44 in 52 milijonov ljudi vsako leto doživi negativne vplive zaradi terapije, ki so jo deležni v zdravstvenih ustanovah. Gre za škodo, ki nastane zaradi samih terapij, pomislimo recimo tudi na kirurške posege, po drugi strani pa gre tudi za človeško napako, za neprimerne materijale ali za nespoštovanje higijensko-sanitarnih praks. Še zlasti naj povem, da vse do dan danes eden izmed 20 pacijentov doživi infekcijo v času zdravljenja oziroma v času bivanja v bolnišnici. 4 milijone oseb se okuži in 37 tisoč oseb vsako leto umre zaradi posledic, ki so povezane s tovrstnimi problemi. Zato je to poročilo seveda dobrodošlo. Sem pa želela v tem poročilu povdariti, da je nujno, da se Evropa oboroži z inštrumenti, zato da bi imela bolj celovito sliko. Zbirati bi morali podatke na regionalni, nacionalni in skupnostni ravni. Na ta način bi lahko do leta 2050 2015 za 20, vsaj 20 odstotkov omejili število primerov. In naj povem, da sem v svojem poročilu predlagala to, da bi poudarili boljše informacije za pacijente preko informacijskih kampanj in tudi preko priprave priročnikov, ki bi jih lahko uporabljali pacijenti. Prav tako je treba osebje zelo ozavestiti s tem v zvezi. Treba je preprečiti da bi se okužilo osebje, zagotoviti vsaj za 200, na 250 postelj eno tako izobraževanje in uporabiti vsa znanja, ki jih imamo na voljo, zato da bi vse material, ki se uporablja v bolnišnicah, da bi vse naprave bile čim bolj aseptične in seveda to velja tudi za vse naprave, ki prihajajo v stik s pacijentom. Glede na čas je to pravzaprav bistvo tega mojega dokumenta in to so pravzaprav tiste indikacije, ki sem jih želela omeniti. Sicer pa je 24. februar rok za vložitev predlogov sprememb, upamo pa, da bomo lahko glasovali potem 31. marca v odboru, maja pa upamo, da na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Sedaj pa preverjam, gospa McKayven je tukaj od poročevalcev Senci. Bom zelo kratka, saj smo porabili veliko časa za glasovanje eh, tokrat. Eh, verjetno ne bom uložila veliko predlogo spremem k temu poročilu, gre namreč za priporočila državam in svet bo prav gotovo to zelo natančno preučil. Samo eno ali dve vprašanje. Ena stvar, ki mi ni povsem jasna, je ta ideja komisije. Eh, ko eh, naj bi eh, komisija um, torej imela neke vrste priporočil eh, in eh, ne predstavljam si zelo dobro, da bi to eh, lahko pravzaprav pripravljala komisija. Zdi se, da je to bolj pristojnost vlad, torej tu nisem povsem sigurna glede tega predloga sprememb. Potem pa tudi zanimajo me vaši komentarji v zvezi s časovnico oziroma s ciljnimi datumi oziroma pravzaprav s cilji in zastavljenimi cilji. Eh, potem stopnje infekcije in tako dalje. In eh, če imate če take cilje, eh, potem na nek način poročate o protireakcijah. Kaj komisija o tem misli? Ali je to pravzaprav preseganje pristojnosti v to, vrstni, to vrstnem priporočilu? Enako velja tudi za cilje, ki se nanašajo na, na, na najemanje bolniških sester. In eh, torej, kaj se dogaja v samem svetu glede priporočil? To je namreč celoten ta problem. Varnosti bolnikov je izjemno pomemben in eh, tu vidimo najrazličnejše probleme, eh, kot se pojavljajo po različnih državah eh, članicah. Tako da to ima lahko dodano vrednost, vendar. Eh, pa gre zlasti za spodbujanje sodelovanja med vladami, kot pa za to, da bi se Evropska unija sama ukvarjala eh, s tem, kako se boriti proti tem boleznim in, ta, in eh, tem komplikacijam. Hvala lepa. Preden dam besedo komisarju, pa vas sprašujem, če ima še kdo kaj, kar bi želel povedati. Izvolite. John Bowis. Bom kratek in eh, zahvaljujem se gospe Sartori za to, da je to za nas pripravila in eh, tudi Linda McKevan in to, kar je povedala in eh, namreč mislim, da je nekoliko pretiravala za njenim frontalnim napadom na britansko vlado. Uh, In uh, mislim, da edino, kar tu počnemo, moramo se zavedati, da so še strožji uh, oziroma še više zastavljeni, strože zastavljeni uh, ciljni, cilji uh, in zlasti, naprimer, glede infekcije v bolnišnicah in tako dalje. In uh, potem, no, tu jo seveda zavlečem za nos, ampak se veste, kaj želim povedati. Ni to tisto, kar sem želel reči, želel sem samo povedati, No, mislim, da ni nič, na, nič eh, narobe, če Evropska unija skuša oblikovati to vrstna priporočila, tako kot to delamo tudi v zvezi s podnebnimi spremembami. Tu ne vidim nič narobe, vendar v to seveda sedaj ne bomo šli, zlasti ne v podrobnosti. Štiri področja bi želel izpostaviti, kjer bi to lahko ukrepili. En velja za tisto, kot sem že povedal, ko je bil tu komisar Ferhojgen, namreč že skupaj delamo na različnih vidikih eh, varnosti bolnikov in mislim, da se je potrebno sklicevati tudi na nekatera druga vprašanja, e, če tudi gre samo za spodbujeno hitrejšem izvajanju naprimer, raznih predlogov e, v zvezi naprimer, s ponarejenimi, e, ponarejenimi zdravili in podobno. In, ali pa naprimer druge poškodbe, ki izhajajo naprimer, iz situacije, ko se nekdo zbode z iglo in tako dalje. Potem je tu še drug vidik eh, tega eh, področja. Imamo tudi Evropski centar za kontrolo bolezni. Moralo pa bi biti povsem jasno, da je potrebno eh, vsak incident prijaviti, prijaviti temu telesu. Eh, kajti to je zelo pomembno za oce, ocenjevanje in tveganje eh, to vrstnih, eh, to vrstnih komplikacij. Potem je tu še drugo vprašanje, ki tudi zadeva varnost bolnika in sicer s tem, ko imamo dostop do informacij, do podatkov, naprimer o tem, čemer bi lahko rekel, naprimer, Eh, tisti, ki, tisti zdravniki, eh, ki so bili disciplinirani, ki so bili penalizirani ali celo izbrisani iz registrov. Eh, in, med eh, oblastmi eh, je potrebno razpolagati sistemom varnosti eh, in sicer čezmejnim sistemom in s tem pridobiti dostop tudi do teh informacij o tem, kdo je na teh seznamih, tako kot je to potem po posameznih državah. In pa še eh, Eh, zadnje vprašanje, predvsej dela je bilo že narejenega v parlamentu v zvezi s problemi, ki se nanašajo na protimikrobno ehm, rezistenco in eh, potrebno je, da države vodijo kampanje o zaveščanja v tem pogledu, kaj ti gre za problem, ki je vse hujši in z njim se je potrebno spopasti. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem dajem besedo komisarju, odgovornemu komisarju, John Ryan. Ste to vi? Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi poročevalki za njen osnutek poročila. Komisija pozdravlja precejšnje število predlaganih eh, predlogov sprememb, kaj ti pravzaprav opozarjajo na specifične vidike problema ali pa dajo dodatne informacije, zlasti naprimer eh, številka 18, tu je nekaj podrobnosti v zvezi z raziskavami in to se komisiji zdi zelo pomembno potem tudi na področju nanotehnologij, nanomaterialov eh, in tako dalje. To je še eno področje, ki ga lahko omenimo. Potem še določene vrste informacij, ki so potrebne z vidika ozaveščanja eh, javnosti, naprimer številka 13 in eh, druge. Če grem naprej, nazaj na nekatera bolj sporna vprašanja, tu se strinjamo, kar zadeva oblikovanje izpolnjevanje eh, ciljev. No, treba se zavedati, da eh, imajo po državah, eh, so dosegli zelo različne ravni varnosti pacijentov. In čeprav je dobro, da imamo skupne cilje za vse države članice, ki jih je potrebno doseči v določenem, torej v določenem roku, pa je potrebno upoštevati te razlike. To velja tudi za predlog spremembe, ki se nanaša na dodelevanje eh, naprimer določenega števila potrebnih sester na število, takšno in takšno število postelj, eh, zlasti naprimer za vidika visoko tveganih kirurških eh, posegov, naprimer eh, srčni posegi in tako dalje, kjer lahko potrebujete več negovalnega osebja. Zato menimo, da določanje eh, določenega števila eh, sester na, eh, posteljo, eh, na število postelj ni ustrezna metoda in potrebno spodbujati države, da strmijo k čim boljši praksi na tem področju. In, eh, tu gre eh, strateška prioriteta, je prav gotovo zmanjšanje stopnje infekcij, drugič je potrebno ukrepiti tudi nadzor in spremljanje in v osnutku priporočil vidimo, da eh, je količina podatkov eh, povsem nezadostna. Nekatere države so poročale zelo podrobno, druge pa komaj zato se strinjam s tem, da moramo eh, to poročanje in ta nadzor ukrepiti. Tretjič, pomembno je tudi povečati ozaveščanje eh, zdravstvenega osebja in eh, To je tudi težavno področje in to so izboljšave, ki so predlagane v tem osnutku poročila, tako da bi lahko izboljšali, izboljšali varnost bolnikov z boljšim nadzorom nad infekcijami in podobno. Na ta način. Potem še druge pobude, s katerimi lahko to pobu, eh, povez, eh, povezujemo, naprimer antimikrobna rezistenca in tisto, kar je bilo podprto s strani parlamenta novembra lani. Eh, in vse to je zelo tesno povezano tudi eh, z eh, infekcijami, ki se pojavijo v času zdravljenja. Vse to, še, to je razprava, ki bo še poče, po, potekala oprostite, v svetu pred poletnimi počitnicami. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vam. Zahvaljujem se vam za vse informacije, zahvaljujem se vsem udeležencem. In eh, gospod Sartori, sprašujem na, konci, na koncu, če želi še povedati kakšne sklepne misli. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Pozorno sem poslušala prispevke svojih kolegov in tudi prispeve komisije. Naj povem, da se bom potrudila, da bom zelo pozorno preučila tudi predloge sprememb, ki bodo vloženi. Popolnoma se zavedam, da na področju zdravja obstaja močna konkurenca na strani držav članic. Obenem pa sedaj, ko vidimo, da znotraj Evrope spodbujamo prost pretok in to zelo močen prost pretok, pa vidimo, da ko skušamo homogenizirati kakovo storitve, se mi zdi, da je nujno, da poskrbimo tudi za to. Jasno je, da bo potreben čas, vendar pa mora biti naš cilj ta, da bodo vsi evropski državljani, ki potrebujejo zdravljenje, naleteli na tako zdravljenje, ki bo enaka kakovosti, ne glede na to, ki ga prejmejo. kar pa zadeva obveščanje pacijentov, naj povem, da smo namige o tem dobili od Svetovne zdravstvene organizacije, prav glede na to, da opažamo močno rast v številu oseb, ki se okužijo. To je število, ki včasih ni zajeto v vseh statistikah. Vsekakor bomo proučili predloge sprememb in mislim, da bo to zelo pomemben dokument. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, še eh, nekaj nas čaka in sicer ti okvirni datumi. Eh, najprej rok za vložitev predlogo sprememb 9. februar 2009, potem naslednje seje, torej najprej marca, potem pa verjetno drugi del aprila. in uh, sklenil bi sedanjo, današnjo sejo in omenil še uh, datum in kraj naslednjega sestanka. Prvi, torej najprej 12. marca, četrtek od 9. do 12. v Strasburu, pravzaprav prvi sestanek, potem ponedeljek 16. marca od 15. do 18.30 ure, ponedeljek 30. marca enako, enak urnik in v, v torek 31. marca, tukaj imam jaz pri sebi napako od 9. do 12.30 in od 15. ure do 18.30. Lepo se vam zahvaljujem in nasvidenje do naslednjič. Lep večer.